Dobro jutro vsem skupaj. Prosim vas, zasedete svoja mesta, da bomo lahko začeli. Včasih je kar težko takole zjutraj se lotiti dela. Najprej bi vas prosila, da sprejmemo dnevni red. Nihče ne nasprotuje. V redu. Lahko kar nadaljujemo z naslednjo točko. Izmenjava mnen s komisarjem za obdavčevanje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljofijam, Šemeto. Verjetno ga ni treba predstavljati, tako da mu kar dam besedo. Uh, thank you very much, uh, Sharon. Hvala lepa, Sharon. Dobro jutro vsem skupaj. Hvaležen sem za to priložnost, da lahko izmenjamo stališča in pa informacije o razvoju na področju politike obdavčitve. Kot veste, smo lansko leto predložili veliko zakonodajnih predlogov, v katerih trenutno poteka razprava v svetu in tukaj v parlamentu. Rad bi povdaril, da smo na zadnjem sestanku Evropskega sveta tudi govorili o tem in to je bilo pomembno tudi z vidika davčne politike, kajti voditelji držav in vlad so se zavezali spremljanju napredka teh, eh, tem na področju davčitve in to je zelo pomembno. Treba je zapolniti vrzel med obvezami na visoki ravni, se pravi na ravni voditeljev držav in vlad in potem odločitvami, ki jih je naknadno treba sprejeti na ravni sveta. Ta sporazum, da bomo spremljali napredek, pošilja jasno sporočilo, da je treba napredovati pri vseh teh večjih temah, o katerih smo se pogovarjali. V tem kratkem uvodu bom na kratko predstavil napredek pri vseh večjih predlogih, v kateri trenutno poteka razprava. Povedal bom tudi nekaj besed o programu komisije za to leto, pa tudi, kaj nameravamo storiti v okviru evropskega semestra. Torej, najprej o teh dokumentih, ki so v sami obravnavi. Najprej glede predloga za uh, konsolidirano davčno osnovo. Tukaj bi se rad zahvalil temu odboru za zelo dobro poročilo z tega področja. Pomembno je, da o njem glasujete z veliko večino na plenarki, kajti resnično potrebujemo vašo podporo pri tem predlogu. Sveda razumemo, da je tukaj še več pomembnih predlogov sprememb, ki so bili vloženi v tem odboru in komisija bo seveda natančno preučila ta, eh, te predloge sprememb. Glede razvoja v svetu, bo svet še naprej nadaljeval z razpravo o davčni osnovi sami. Dansko predsedstvo dejansko namerava tekom tega semestra zaključiti razprave o davčni osnovi in sestaviti neko poročilo glede napredka pri tej temi sporazum o davčni osnovi je ključnega pomena, tako da bomo potem lahko napredovali na političnem delu predloga za konsolidacijo, pa tudi glede posameznih možnosti, opcij, ki so predlagane v predlogu komisije. Glede eh, direktive o obdočitvi energetike, oziroma energetskega sektorja. Tukaj pa bi se rad zahvalil temu odboru za zelo uravnoteženo poročilo, ki ste ga sestavili in koliko razumem, boste o njem glasovali danes oziroma jutri. Aha, ste že glasovali o tem, se pravi čujem, ampak na plenarki boste glasovali sedaj o tem. In pomembno je, da to uravnoteženo poročilo, ki ste ga sprejeli tukaj v odboru, ostane oziroma ohrane vse tiste ključne elemente, o katerih ste se dogovorili v odboru Ekon. Glede razvoja v svetu, pa veste, da je dansko predsedstvo obvezano in želi napredovati s tem predlogom. ter to delajo tudi na kompromisu, ki bi ga lahko dosegli med vsemi 27 državami članicami. Njihov namen je, da dosežejo politični sporazum o, obdo, o direktivi o energetski obdočitvi, pa eh, torej še tekom danskega predsedstva. In verjetno ena najbolj kontroverznih delov predloga, v katerem poteka razprava v svetu, sedaj pa je ravno ta element CO2, ja, torej ta obdavčitev tega elementa, pa tudi ponovna uskladitev vseh energetskih virov v prihodnosti. To so torej tisti ključni elementi in predsedstvo se poskuša sedaj ustrezno razprava pogajati o tem z državami članicami. Sedaj pa še o obdavčitvi prihrankov. Mislim, da je sedaj res čas, da precej napredujemo pri tem, kot veste, je Evropski svet zahteva od sveta, da nas poroča o prihrankov na naslednjem Evropskem svetu, ki bo junija o tem. Seveda bomo morali doseči dogovor med obema državama članicama oziroma z obema državama članicama, ki še vedno blokirata eh, to, da bi komisija dobila mandat za pogajanje s Švico in ostalimi ne EU državami. To je ključni element in podariti moram, da bi vsako, vsak dvostranski dogovor, v katerih se trenutno pogovarjamo, ne bi smel preprečiti našega napredka pri tej temi. Kot se verjetno zavedate, sem nedavno pisal pismo državnim članicam pa tudi predsedstvu in sem jasno pojasnil meje teh dvostranskih sporazumov med državami članicami in Švico. In eh, te meje zahtevajo polno, popolno eh, izoblikovanje določb direktive o obdočiti prihrankov in pa to bi tudi vključili potem ta sporazum med EU in Švico. In ni nobenih omejitev, torej, da bi napredovali z razpravami o tem sporazumu in pa pogajanjih o tem sporazumu s Švico. Danes se bom sestal s predsednikom Švicarske konfederacije in eh, tudi z njim se bom pogovarjal o tej temi. Vsi poznamo zanimive razprave o finančnih transakcijah oziroma obdočitvi finančnih transakcij. Vemo, da eh, da gospa Perimata trdo dela na poročilo in a, tukaj že vsi pričakujemo predloge. Seveda bi bili hvaležni, če bi to poročilo dobili čim prej in da bi lahko potem tudi v parlamentu čim prej o tem poročilu glasovali, kajti to bi tudi pozitivno vplivalo na razpravo v svetu. glede napredka v svetu, pa sem vesel, da je dansko predsedstvo pospešilo delo na tem predlogu. Sedaj smo že zaključili s prvim branjem v svetu in so tudi že naredili prvo izmenjavo mnen o tem predlogu na zadnjem zasedanju Ekofina čeprav smo to takrat slišali zelo različne komentarje, mislim, da je bil ta, ta sestanek. Zelo konstruktiven in mislim, da so vsi nekako razumeli oziroma imeli neko skupno razumevanje ciljev, ki jih želimo doseči v tem finančnem sektorju in predsedstvo se je obvezalo, da bo še naprej nadaljevalo z delom v dveh smerih, se pravi, da bodo še naprej delali na tehnični ravni, istočasno pa, da bi tudi delali na tem, da bi dosegli kompromis med državami članicami. Dogovorili so se tudi, da bi imeli politično razpravo še v času danskega predsedstva. Upam, da bo ta politična razprava pokazala pot nadaljnemu razvoju tega predloga. Mislim, da se moramo izogniti temu, da bi nadaljevali z delom kot ponavadi, ko gre za to področje obdavčitve finančnih transakcij in da moramo hitro napredovati pri ključnih elementih predloga. Še ena pomembna tema pa se nanaša na prihodnost DDV-ja. Kot veste, smo decembra izdali sporočilo, kjer smo opisali svojo vizijo prihodnosti DDV-ja. In eh, hvaležen sem temu odboru za poročilo o zeleni knjigi in glavnih elementih tega poročila, ki smo jih potem tudi potem upoštevali v svojem sporočilu. Dansko predsedstvo tudi namerava predstaviti sklepe sveta na koncu predsedstva kjer bodo tudi opisali to usmeritev za prihodnji razvoj na področju DDV-ja. Rad bi tudi povdaril, da trenutno trdo delamo na točkah, ki so nanašene na evropski semester vsi veste, da je davčna politika postala del evropskega semestra. Moje službe trenutno preučujejo davčne sisteme da, naših držav članic in čakamo na nacionalne reformne programe držav članic, ki bi morali vključevati tudi to komponento oziroma ta del, ki se nanaša na davčno politiko in to bomo tudi predstavili v tej letni, uh, letni raziskavi o rasti in to bomo potem predstavili na Evropskem svetu. Na podlagi teh nacionalnih reformnih programov bomo tudi uh, predlagali priporočila za posamezne države in tam bomo vključili vse države članice. Jaz mislim, da je Evropski semester res odlično orodje za usklajevanje davčnih politik, med državami članicami. Seveda bomo morali izkoristiti to orodje čim bolj učinkovito. Glede našega dela v tekočem letu pa sedaj močno poudarjamo zlasti napredek pri tako imenovanem eh, svežnju za 2011. To je naš skupni cilj, da predvsej napredujemo na tem v leta 2012, glede novih področji, pa bi rad omenil naše delo o preprečevanju dvojne obdavčitve. Februarja smo tudi objavili dokument o tej temi, in mislim, da je zelo pomembno, da zlasti obrnavamo vrzeli v davčnih sistemih, posamezna neujemanja v davčnih sistemih. In uh, to je zelo pomembna lasnost teh javnih posvetovanj, tako da bomo lahko tudi povabili uh, neke anonimne prispevke k tem posvetovanjem. To je po našem mnenju zelo pomembno in to moramo povdarjati to priložnost bi tudi izkoristil in vas prosil, da povabite deležnike iz držav članic, da predstavijo kar čim več primerov, tako da bi lahko sestavili in razvili prave inštrumente za obravnavo tega problema na čim bolj učinkovit način. Glede izvajanja strategije za DDV pa nameravamo predstaviti prve predloge, ki se nanašajo na to izvajanje. Prvi predlog bo tako imen mehanizem hitrega odziva, ki bo prispeval k boju proti goljofijem na področju DDV-ja. To je pomembni element trenutno delamo na predlogu. Nameravamo tudi spostaviti nek tripartitni forum za razprave o različnih temah z področja DDV, tako da bi vključili tudi predstavnike komisije, predstavnike nacionalnih eh, oziroma državnih davčnih uprav in kar je zelo pomembno, tudi uh, podjetja želimo vključiti v to razpravo. Vključenost podjetij je tukaj vel, zelo pomembna, zlasti, če želimo, da bi sistem DDV bil kar se da učinkovit. In na koncu. Verjetno poznate nedavno poročilo dela skupine Ogrči. Ki, in ta del, ki se nanaša na obdavčitev, je zelo pomemben pri delu te delovne skupine Ogrči. Tukaj tudi moje službe sodelujejo pri tem delu tako, ko gre za izboljšanje pobiranja oziroma starjavo davka, kot tudi preoblikovanja davčne uprave in izboljšanje učinkovitosti revizij, boljšega ocenjevanja tvegan, ki se nanašajo na izogibanje obdavčitve. In podariti moram, da številne države članice sodelujejo pri tem delu in pripričan sem, da bo naše skupne delo omogočilo, da bomo izboljšali davčno upravo v Grčiji in da bomo omogočili tej državi članici, da bo bolje iztirala davke, kot je to počela do sedaj. Naj sklenem. Še enkrat bi se rad zahvalil odboru za vsega, vaše učinkovito in plodovito sodelovanje pri vseh temah na področju obdavčitve. Zelo sem hvaležen za vsa vaša poročila, na lasno pobudo, po, potem poročila uh, o obdavčitvi, ki ste jih podali. Vse to prispeva tudi k delu komisije in nam tudi daje neke predstave in ideje o nadaljem razvoju novih inštrumentih, ki jih lahko potem mi predstavimo. Hvala lepa, to je bil moj kratek uvod. Sedaj pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje in komentarje. Hvala lepa. Sedaj poskušamo reinterpretirati te dvige rok. Kolikor vidim, Jean-Paul boš ti prvi za LS, na to za SND, Jana Kolimata, potem Oli Šmit za Alde, za Zelene. Cave za ECR, gospod Junta za GUE, na to Koren za e LS. Še kdo? Gospod Lange nije tudi nekje, ja? In potem Sofi, Filip Lambert, Emily Turnen in Ivo Strežek. Če bi še kdo rad, prosim, pomahate. Jean-Paul. Hvala gospa predsednica. Hvala, gospod komisar, za vse te razlage in vsa prizadevanja, ki ste jih uložili v to delo, da bi lahko napredovali pri, na področju evropske obdavčitve. Imam eno vprašanje, zelo natančno vprašitve, tako da, vprašanje, tako da če mi danes ne boste mogli odgovorili, mi sem pripričana, da bodo vaše službe poslali odgovor. Rad bi vas opozoril na zmanjšanje stopne DDV-ja na uh, Eh, digitalna kulturna dela. Tukaj prihaja do izkrivljanja med tistimi kulturnimi deli, ki niso, niso digitalne narave in ostalimi. In mislim, da bi se morali, uh, da se številni borijo za to in bi vas zato rad opozoril na to temo. Mislim, da bi to morali preučiti, da bi tukaj gre za velik interes kajti od tega je tudi odvisen razvoj kulture v Evropi. In zato vas tudi prosim, da pogledate eh, to vprašanje. Tema je precej delikatna, ampak eh, to ne pomeni, da je ne bi smeli obravnavati. Seveda vem, da mi mogoče danes ne morate odgovoriti, mislim pa, eh, da bi se to morali zabeležiti in to vprašanje obravnavati. Hvala. Uh, well, so I... Torej, naj tako odgovorim na to vprašanje. Borite kratki in tako boste imeli več možnosti za vprašanje. Verjetno se zavedate tega, da smo predlagali napredek na področju komunikacije o DDV-ju, da bi zmanjšali stopno DDV-ja. Naš namen je, da preučimo sistem znižane stopnje DDV na podlagi objektivnih kriterijev, ki jih jasno identificiramo v naši komunikaciji. Eden od teh kriterijev kaže, na to, da blago iste vrste naj bi bilo obravnavano na enak način. Ne glede na to, če so v digitalni obliki ali pa v materialni obliki. To smo opisali v naši komunikaciji o DDV-ju. in naša služba sedaj ravno kar upravlja analizo o zniženi stopni DDV-ja. Pripravljamo poročilo o tem in o možnem postopanju na tem področju v letu 2013. Najlepša hvala, Ani. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala, Sharon. Najlepša hvala, gospod uh, komisar, za ta uvodni nagovor. Kot poročevalka, se vam zahvaljujem za vaše stališče na svetu ECOFIN, za to, da ste zavrnili alternativne predloge namesto uvedbe davka na finančne transakcije. V imenu Evropskega parlamenta bi vas rada informirala, vam obvesti, vas obvestila o tem, da že obstajajo pogajanja in razprave, da bomo verjetno o tem glasovali maja na plenarnem zasedanju, če bomo sledili časovnici, ki smo si jo zadali, da bomo o tem glasovali na našem odboru aprila. Naj vam zastavim dve vprašanje v zvezi s eh, davkom na finančne transakcije. Kot prvo, me zanima, zakaj komisija ni objavila nove ocene, ki ste jo upravili v vaši službi v zvezi s posledicami na rast davka na finančne transakcije. To pričakujemo Zato bi radi dobili zagotovilo, da boste objavili te nove eh, podatke. Potem pa še kot drugo eh, vprašanje, ki je povezano z pobudo držav članic. Nekateri držav članic, ki so poslali pismo danskemu predsedstvu, zato da bi pospešili postopek v zvezi z predpisi za družbe. Kakšen je vaš odziv na to pobudo in ne glede na to, kar ste nam dejali glede boja proti izogibanju davkov, utaje davkov in tako dalje, bi se vam rada zahvalila za vašo pomoč v vaši delovni skupini, še predvsem Grči, za to, da izboljša svojo sposobnost za boj proti izogibanju davkov utaji davke, vendar pa, kot veste, gre za evropski problem. Moja politična skupina je opravila študija, študijo v zvezi z utajo davkov in glede na izsledke lahko rečemo, da evropske vlade izgubijo približno en bilijon evrov na leto sredstev zaradi izogibanja davkom in davčnih utaji na zadnjem svetu so omenili, da boste vi objavili poročilo pred junijskim svetom. Zanima me, kakšne pobude in kakšne ukrepe boste predlagali in predstavili za to, da se lahko uspešno borimo proti temu ključnemu problemu na evropski ravni. Seveda v sodelovanju s trudom, ki ga je treba opraviti na nacionalni ravni. Najlepša hvala. Well, probably I have to be very brief. Uh, Verjetno moram biti kratek pri odgovarjanju na vprašanja. Glede te nove ocene, naj vam jasno povem, da komisija meni, da je ta ocena vpliva, ki smo jo upravili o predlogu FTT. Uh, working on, uh, Dovolj in zadostno, da lahko opravimo oceno, vendar pa še opravljamo in obravnavamo določene ideje, podatke, zato da pojasnimo nekatere elemente in da tudi določimo uh, v zneskih določene podatke v modelih glede količine. Na svetu smo zagotovili, da bomo to poročilo predstavili pred Sejo delovne skupine za svet 23. aprila. Moja služba sedaj zaključuje delo na tem področju, ki ga bomo objavili za javnost takoj, ko bomo dobili potrdilo. Glede pobude devetih držav članic. Teh devet držav je pozvalo predsedstvo, da opravi hiter napredek na področju davka na finančne transakcije. To pobudo je dansko predsedstvo vzelo resno in je pospešilo delo na tem področju. Lahko bi rekli, da je devet simbolična številka, kajti to je številka, ki jo potrebujemo za okrepljeno sodelovanje. Vendar pa je sedaj zelo preuranjeno špekulirati o tem, kako bomo delovali in vsi se moramo potruditi in to čim bolj, da dosežemo sporazum na ravni 27 držav članic. In samo v tem primeru, če bo naš trud obredil sodove, lahko analiziramo ostale predloge. Glede vtaje davkov, bi se vam najprej rad zahvalil za to poročilo in za analizo, ki ste jo upravili v okviru tega poročila. Komisija in moja služba sedaj pripravljajo konkretne ideje, ki jih bomo predstavili v naslednjem poročilu, ki ga bomo predstavili na Evropskem svetu. Želimo tudi uporabiti nekatere elemente iz javnih posvetovanj, ki potekajo na tem področju. Ravno tako bomo sklicali sejo delovne skupine za davke in razpravljali o možnih ukrepih. Kot veste, letos želimo pripraviti predloge, kako se boriti proti davčnim noazam v evropski jurisdikciji. in nekatere elemente bomo vključili in jih predstavili v poročilu na Evropskem svetu. Najlepša hvala. Ole. Eh, thank you, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Naj začnemo z CBT. Takšna eh, je kakšen je vaš predlog glede na znižano stopno, glede na to, kar sem prebral v medijih prejšnji teden v zvezi z davkom na finančne transakcije, se mi zdi, da se pomikamo bolj proti finančnemu DDV oziroma DDV, vsaj tako sem lahko razbral iz člankov v nordijskih medijih. In še fiskus, ki vključuje davke in carinske dajatve. To je lahko zelo zapleteno. Vemo namreč, kaj nekatere države članice menijo o davkih. Zakaj ste se za to odločili? Kakšen je vaš glavni argument? Če želim uganiti vaše razmišljanje, je da potrebujemo organiziran davčni sistem v Evropi. Je to vaš namen? Zakaj imate ta program Fiskus? To je zelo dobro vprašanje. Gospod komisar, izvolite. Ok, so... Um, on, si... Uh, CCCTB-ju mislim, da mora delo napredovati, da moramo nadaljevati z delom. Danes eh, še ne moram povedati, kakšni so rezultati tega dela. Države še pripravljajo da osnovno davčno stopnjo, vendar pa, če teoretično govorimo o tem, glede na to, da gre za neposreden davek, je lahko ta predlog dober kandidat za okrepljeno sodelovanje, zaradi tega, ker bomo s tem povzročili pozitivne posledice za delovanje našega notranjega trga. Zelo pomembno je, da to čim hitreje opravimo, ker podjetja nestrpno pričakujejo ta predlog, s tem bi nam razmanjšali administrativno breme za podjetja. S tem bi opravili na predek na področju obdavčevanja družb. komisija je bila zelo jasna v svojem predlogu, da najnižja davčna stopnja še vedno ostaja v pristojnosti držav članic in eh, mi ustrajamo pri tem predlogu. V medijih razpravljajo o alternativah za davek na finančne transakcije. Mi govorimo o kompromisu na podlagi predloga komisije. Ne morem enostavno ustvariti novih elementov brez uradnega predloga komisije. Tako pač deluje sistem. Zato moram uporabiti vse priložnosti za to, da dosežemo kompromis. Dansko predsedstvo pripravlja politično razpravo maja ali junija na Ekofinu. Vem še program Fiskus. Pred kratkim smo predstavili komunikacijo komisije o poenostavitvi večletnega finančnega okvira ta kombinacija dveh programov v enega prispeva k poenostavitvi. Govorimo tudi o sinergijah med dejavnostmi na področju carinskih dejatev in na področju obdavčevanja. V nekaterih državah članicah, naprimer, imamo davčno upravo in carinsko upravo, ki spadajo pod isti organ. Za te države članice sploh ne bi bilo nobenih težav za to, da bi imeli en sam program. program bi olajšal naš eh, trud za to, da izboljšamo koordinacijo na področju davčne politike. Vendar pa ne govorimo o polni harmonizaciji, kot so nekateri dejali. Seveda potrebujemo več harmonizacije na določenih področjih. To področje je jasno, to je obdavčevanje podjetij, energije in tako dalje na področju neposrednega obdočevanja potrebujemo več koordinacije, vendar pa je treba istočasno spoštovati tudi soverenost držav in načelo subsidijarnosti. Zelo veliko zanimivih vprašanj smo slišali. Naj vam povem, v kateri fazi smo glede fiskusa. Mi namreč delujemo skupaj z odborom IMKO. Včeraj smo imeli sestanek na to temo ki mu jo je eh, predsedoval Malcolm Harbour, ki je predsedujoči IMKO. Imamo še en skupni sestanek, kjer bomo obravnavali vidike, ki zadevajo naš odbor. Zelo zanimivo je delo, skupno delo obeh odborov. Sven? Gospod komisar, pred nekaj tedni sem se pogovarjal z, um, z šefom in vprašal nam je, zakaj nismo dobili, naredili več napredka glede Grčije in imel, imenoval sem vas in omenil tudi, da opravljate zelo dobro delo, da ste sprejeli veliko ukrepov. Vem, da imate zelo težko delo pred seboj, včasih ste preveč optimistični, vendar pa je dobro, da delate v pozitivnem duhu. Imam nekaj vprašanj. Obdavčevanje pravnih oseb, vemo, kako napreduje področje CCTB-ja in gospod Sarkozy je dejal, da bi harmonizirali obdavčevanje družb med Francijo in Nemčijo. Zato me zanima, v kolikšni meri komisija pozna napredek te pobude. Zelo zanimivo bi bilo, če bi vedeli, kako natančno spremljate napredek na tem področju. In kot drugo, Grčija. Tukaj imamo razpravo, ki poteka v Grčiji o otaji in zagibanju davkov. Imamo um, 10 milijard evrov v švicarskih bankah, ki je v resnici grški denar. In kaj? je storila komisija za to, da pomaga Grčiji glede pogajanj Švico, da dobi nekaj teh neporavnanih davkov in teh sredstev. Zanima me, kaj je bilo konkretnega storjenega na področju utaje davkov v Grčiji. Hvala. Well, um, regarding uh glede francosko-nemške pobude o obdavčevanju pravnih oseb. Lahko povem to, da sta obe državi predstavili napredek svojega dela na svetu ECOFIN februarja. Obe državi sta dejali, da je da podpirata naše delo na področju konsolidirane davčne osnove za obdavčevanje pravnih oseb. In da uporabijo delo, ki poteka na evropski ravni, tudi v svojem delu na področju harmonizacije obeh sistemov. Gre za delo, ki poteka Upam pa, da bosta obe državi članici še naprej poročali svet ECOFIN o napredku. Komisija pa ni neposredno upletena v to delo, gre pač za stvar dveh držav. Glede Grčije in utaje davkov v Grčiji. V zadnjih mesecih smo opazili napredek na področju zbiranja davkov. Cilj, ki so si ga zastavili, je bil dvakrat presežen, torej cilj je bil 400 milijonov evrov, naprimer. v resnici pa so zbrali za dev, davko, davke za dev, 900 milijonov evrov. Ne gre samo za samo obdavčevanje, gre za celoten sistem, ki ga je treba spremeniti. Imajo zelo dolgo trajne mehanizme za pravnavo sporov in to seveda ovira obdavčevanje. Sodelujemo s grškimi oblastmi na tem področju. kar zadeva Švico, smo zastavili zelo jasne meje še pred mojim pismom, ki sem ga poslal predsedstvu in državam članicam. Samo toliko, da veste, obstaja zelo jasna meja glede tega, kaj je lahko predmet dvostranskih pogajanj in uh, kaj ne, ne more biti predmet dvostranskih pogajanj. Torej, gre za pogajanja med Švico in uh, nekatero drugo zahodno evropsko uh, državo ne pokriva problemov v preteklosti in v tem primeru lahko potekajo dvostranska pogajanja. tako so potekala naprimer pogajanja med Grčijo in Švico, med Združenim kraljestvom in Švico, to bi lahko storila tudi Grčija. Mi lahko zastavimo jasen okvir za pogajanja, vendar pa ne moremo dati konkretnih nasvetov. To pomeni, da Grčija ni posebej prosila za pomoč pri pogajanjih Švica. Mogoče je prišlo do premika pred kratkim, zato se bom posvetoval z mojo službo in vam sporočil, če zvem kaj novega. Najlepša hvala. Mogoče vas zanima to, da se bom ob 11. sestala s predsednikom Švice, gospod Ostrožek. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Gospod komisar, najlepša hvala za vaš uvodni nagovor, ki sem mu natančno prisluhnil. Zaznal sem tri področja, ki so prvotnega pomena v vašem delu. To je vtaja davkov, konsolidirana davčna osnova pri obdavčevanju pravnih družb in pravnih oseb in pa davek na finančne transakcije. Bil sem na razpravi v danskem parlamentu o tem vprašanju in tam smo slišali, da ste velik zagovornik tega davka. Ker sem član evropskih konzervativcev, veste, da je naše stališče drugačno. Zelo težko nas eh, boste prepričali in obratno. Rad bi vam zastavil vprašanje v zvezi z eh, davčnimi utajami. Mi namreč menimo, da je najboljši način za odpravo davčnih utaj ta da znižamo eh, davčne stopnje in eh, bolje razumljiva davčna zakonodaja. In še vprašanje od CCCTB-ju. Vi ste omenili, da razumete, da je predmet razprave ta, da je ta projekt razumljiv, prostovoljne naravne, narave ali pa obvezujo. Zanima me, kaj bi raje videli vi in kakšne stališče bo zauzel svet glede tega projekta. Rada bi vas opozorila na to, da imamo še osem vprašanj. Lahko odgovorite na to vprašanje, potem pa bomo zastavili vprašanje v sklopih najprej o vašem prispevku glede boja proti davčnim utajam in kaj je, kakšen je najboljši način in da je najboljši način znižanje davkov. Mi imamo različne sisteme, da v državah članicah in v nekaterih državah članicah imamo zelo nizko davčno stopno, v nekaterih višjo. Vendar pa tudi v tistih državah, kjer imajo zelo nizke davčne stopnje, ravno tako opažajo problem davčne, usta, eh, davčne utaje. Torej, ne gre za povezavo med nižjimi davčnimi stopnami in manj utaj. Treba je pogledati splošen okvir, in pa tudi prostor, ki ga ima države članice za to, da pokrijejo svoje konsolidirane fiskalne potrebe. Zelo težko je pričakovati od držav, da zniža davčno stopno in pokrijejo vrzel v davčnih sistemih. Zato je treba poiskati boljše inštrumente za boj proti davčnim utajam. In to je naša prioriteta za letošnje leto. Glede vprašanja prostovoljno proti obvezujoče, glede konsolidirane davčne stopnje, mi smo zelo jasni pri našem predlogu. Mi predlagamo, da je ta predlog prostovoljne narave. Razlog za to je, da menimo, da niso vse družbe takšne, ki delujejo čezmejno. Veliko podjetij je lokalnih, ki delujejo lokalno. Zato smo se odločili za tak pristop, da ne bomo prekomerno obremenjevali tistih, ki ne želijo sodelovati v čezmejnih poslih. To je bil razlog za takšno odločitev. Vem, da ste v tem odboru glasovali o kompromisih, ki bi vključili obvezujoče elemente v okviru tega predloga. Te predloge bomo preučili in eh, verjetno jih bodo preučili tudi v delovnih skupinah sveta. V tem trenutku Namreč ni mogoče, da bi sprejeli trdno stališče. Jutri bomo o tem glasovali, imeli bomo glasovalni maraton. Eh, vzemite seboj vaše glasovalne kartice, sedaj pa za GUEM. Kje je Petro Peša? Najlepša hvala, predsedujoča. Najlepša hvala, komisar, za podane informacije. Odprt odprli ste celo vrsto zelo zanimivih vprašanj in tem slišali smo nekaj pozitivnega v zvezi s tem. Še posebej, ko obravnavamo ta, to ogromno davčno breme, ki, s katerim se sedaj eh, srečujemo v Grčiji. Odprli ste nam pot upanja, kaj ti omenili ste, da delate na podlagi evropskih semestrov, ko obravnavate eh, davčne področja. Ali ste dobili od vaše službe tudi poročilo v zvezi s tem in eh, kakšno se vam zdi, da je veliko davčno breme za srednja in mala podjetja, potem še davek na premoženje. Sedaj pa nekaj o memorandumu, ki je bil podpisan. Prav gotovo se nanaša na davčno reformo in tudi eh, komisija želi najti pot zmanjšanja davčnega bremena. Seveda ne govorimo tukaj o izogibanju ali utaji. Ali tukaj morda govorimo o zmanjšanju DDV-ja? Morda ste to že omenili, vendar nisem čisto razumel, kaj ste povedali v zvezi z zmanjšanjem DDV-ja, znižanjem stopnje DDV-ja. Zanima me, kje pravzaprav tiči ta problem. Ali bi morali podpisati kakšen sporazum med Grčijo in Švico, zato da bi videli, kdo je odnesel velike količine denarja izven države in ali je bil ta denar obdavčen. Grške oblasti so dejale, da bodo izpogajale dvostranski sporazum z Švico. Potem pa ali bo ta sporazum, potencijalni sporazum med Grčijo in eh, Švico, spadal v evropske finančne okvire. Če nam podate malo več informacij o odnosih med Grčijo in Švico na tem področju. Seveda je vaš pristop eh, pravičen in pravilen, vendar eh, potrebujemo tudi preglednost. Če bi prosim to nekoliko pokomentirali, najlepša hvala. A. Kar nekaj vprašanj v zvezi z Grčijo je bilo izpostavljenih v tej intervenciji. Najprej komentar splošne narave. Seveda, ko govorimo o grški upravi, grških politikih, leti morajo delati na področju izboljšav njihovega davčnega sistema. Komisija nikakor ne more uvažati sistemov iz drugih držav članic v Grčijo. Grška uprava bo morala izbrati najboljše načine. Imamo delovne skupine in tudi strokovnjake držav članic, ki bi lahko na tem področju pomagali pri uresničevanju teh izboljšav na najboljši možni način tako vidim ta, to splošno področje politične narave. Pogovarjali smo se tudi eh, s predstavniki grške davčne uprave. To sem tudi omenil v svojem uvodu in tudi pri odgovorih na nekatera zastavljena vprašanja. Ko govorimo o davčnem bremenu, Glede tega bi države članice same morale pripravljati lasten davčni sistem in so pri tem popolnoma suverene. Naš namen v zvezi s tem v okviru evropskega semestra je, da bi si ogledali ta davčni sistem držav članic, zato da bi ugotovili, če morda kje na katerih področjih obstajajo določene šibkosti in da bi v zvezi s tem predlagali naša priporočila. Danes je nekoliko preuragovoriti o teh možnih priporočilih, kaj ti naj bi jih pripravili za Evropski svet junija, to delo naj bi potekalo pri nas meseca maja. Morda nisem dobro razumel, vaše vprašanje v zvezi z DDV-jem in znižanjem stopnje DDV. Na to vprašanje sem še nasplošno odgovoril, ko sem dejal, da trenutno preučujemo sistem za zmanjšanje ali znižanje stopnje DDV-ja, kar je vsebovano v direktivi o DDV-ju. Imamo celo vrsto znižanih stopenj za DDV. -je in eh, izpeljali smo zelo poglobljene študije na podlagi določenih konkretnih meril, zato da bi lahko pripravili predloge za pot naprej. Menim, da bi določene znižene stopne, ki so sedaj eh, že možne v okviru te direktive in so bile odpravljene, kajti ne služijo konkretnim namenom, poto na določen način pomagale pri reševanju problemov povezanih z nižanimi stopnjami DDV-ja. Vendar naj v zvezi s tem povem, da stališča davčne teorije znižane stopnje DDV-ja niso najboljša rešitev. Kajti imamo celo vrsto drugih bolj eh, konkretnih načinov, zato da bi olašali socialne probleme. Določeno znišanje stopnje DDV za določene proizvode bi lahko uporabili ne samo za revne sloje prebivalstva, temveč tudi za tiste, ki lahko plačajo standardno stopnjo DDV-ja in zato bi lahko eh, kot eh, cilj, eh, ki ste ga omenili, uporabili določeno osredotočeno obdavčitev. In sedaj možen sporazum med Grčijo in Švico. Lahko v zvezi s tem še enkrat ponovim dejstvo, da smo pripravljeni zagotoviti vso nujno potrebno pomoč v okvirih možnih pogajanj dvostranskih pogajanj. Nekaj časa nazaj sem omenil finančnemu ministru neposredno, da bomo na voljo za kakršnokoli nujno potrebno finančno pomoč v komisiji. Hvala. Sedaj pa bomo sprejemali vprašanje v skupinah. Imamo samo še 20 minut na razpolago in veliko vprašanj. Corin je prva, izvoli. Najlepša hvala. Moje vprašanje se nanaša na predlog komisije v zvezi z FTT davek na finančne transakcije. V okviru ekofina je bilo že povedanega, da bi želeli najprej oceniti vpliv takšnega davka in kdaj bo ta vpliv narejen, kdaj bo to obdelo opravljeno v zvezi z oceno vpliva. Želeli bi vedeti kaj bolj konkretnega o tem. Äh, Rad bi se navezal na zadnji odgovor gospoda komisara, komisarja, ko je dejal, mm, da obstajajo meje glede svetovanja dvostranskih pogajanj v dvostranskih pogajanjih med Švico in Grčijo. In kakšna so bila pogajanja med Švico, Nemčijo in med Švico in Združenim kraljestvom? Pavonš. Merci, madame la présidente. Gospa predsedujoča, gospod komisar, skladno s tistim, kar so vas pravkar vprašali, vemo, kaj meni vaša pravna služba, da so vidiki eh, med Nemčijo in eh, Združenim kraljestvom, pa Švico na drugi strani, niso skladno s pogodbo. Zakaj tega pravnega mnenja ne objavite? Večkrat smo to že zahtevali. To zahteva pravica po preglednosti in uh, tudi pravica po zagotavljanju informacij. Naj vas niti ne opominjam na vse medinstitucionalne sporazume o dostopu do dokumentov, pa tudi uh, konec koncev državljani imajo pravico to vedeti. Zakaj nam ne predstavite tega mnenja pravne službe? Seveda boste morali tukaj to odgovoriti na plenarki, vam to ni treba. E, rekli ste, da dve države članice nasprotujeta uh, temu, da bi komisija dobila mandat za pogajanja Švico omenili ste Nemčijo, ali nam lahko prosim eksplicitno poveste, kateri sta ti dve državi? In dovolite mi še eno vprašanje, ki še ni bilo rečeno. Kot veste, Evropski parlament je na podlagi eh, poročila SUR podal stališče, da bi za prihodni proračun EU morali vse delno tega prorač, eh, financirati iz vlastnih sredstev. Kakšno je vaše mnenje o tem? Kako bi lahko prispevali k temu, da bi, bi meri neka urodja na tem področju, če nas ne bo preveč zgrabila schizofrenija in bomo poskušali dati vrednost eh, skupnosti takrat, ko države članice ne želijo same financirati proračuna EU. Sofi. Hvala, predsedujoče. Eh, komisar, gospod komisar, želela eh, bi omeniti še en vid tik davčne utaje. Ameriški zakon na področju davčne utaje je nekaj, kar me zelo preseneča, kaj ti odraža velike razlike pogovorov o obdavčevanju pravnih oseb in tudi, kako lahko Evropa sprejema ta ameriški zakon, ki dejansko pomeni določeno kršitev evropske zakonodaje. Naj povem, da v okviru pisma, ki ste mi ga poslali, Od aprila 2011 potekajo ti pogovori z Združenim državami Amerike in zanima me, zakaj so niso obvestili o tem. Namesto, da bi sprejeli evropski pristop, seveda vi niste krivi za to, so sedaj države članice sprejele to možnost dvostranskega pristopa, ki je veliko manj pregleden tako za državljane kot podjetje, prav gotovo pri nas eh, nacionalni parlament ni bil informiran o tem, prebrali smo o tem v časopisih in prav gotovo menim, da je ta rešitev kršitev evropske zakonodaje. Zakaj na drugih področjih? Evropska komisija je zelo hitra pri ustrajanju eh, na evropskih rešitvah, na drugih področjih, zakaj pa tudi ne tukaj? In še moje zadnje vprašanje. V vašem pismu ste prav tako omenili možnost prihodnih sporazumov z Združenimi državami Amerike o samodejnem izmenjavanju informacij. Zakaj je vse to narejeno strani državnih uslužbencev za zaprtimi vrati in se vse obravnava kot upravna zadeva, ko gre za življenjski interes Evrope? in zakaj ne bi pripravili evropski sporazum ali EU-ZDA sporazum, ker bi lahko imeli veliko več vpliva. Hvala. Poskusil bom čim bolj na kratko odgovoriti. Glede te dodatne analize, ki jo bomo izpeljali, imamo namen, da bi jo izpeljali in tudi objavili. Še eh, pred naslednjim sestankom delovne skupine sveta 23. aprila. Ta analiza bo vsebovala nekaj konkretnih pojasnil in primerov, kako obravnavati ta analiza tveganja, selitve in tudi različnih eh, kaskadnih vplivov in makroekonomskih elementov. Vse to so vprašanja, eh, ki se bodo odražala v tej dodatni analizi. Jasno pa je, da gre za pojasnilo. Tukaj ne nameravamo spreminjati naše presoje vpliva temveč želimo posredovati dodatno analizo modeliranja domnev, ki smo jih predstav, že predstavili v okviru presoje vpliva. In to so naše namere in sedaj to delo poteka in se približuje koncu. Vsekako bomo izid tega dela objavili in ga posredovali tudi Evropskemu parlamentu in še nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi z Švico in dvostranskih odnosov s Švico. Na tem področju bi morali si biti zelo na jasnem. Imamo pristojnosti EU, ki so vsebovane v sedanji zakonodaji EU in tudi prihodnji zakonodaji EU. Na področju obdavčitve prihrankov. To so eh, tisti elementi, ki naj se ne bi prekrivali z nikakršnimi dvostranskimi sporazumi. Tako deluje ta sistem in prav To smo zaprosili od dveh naših držav članic, Nemčije in Združenega kraljestva, da bi spremenili v svojih sporazumih, zato da bi ustrezno prilagodili določbe teh sporazumov. Seveda gre za dvostranske sporazume Švico in zato eh, z veseljem pričakujem potek teh pogajanj. Vsekakor pa bi pristojnosti EU morale ostati na ravni EU in to smo tudi zelo jasno povedali tema dvema državama članicama. To mora ostati v okviru pristojnosti EU. In včasih ta rešitev Rubik ni tukaj možna. Imamo pravila. Eh, kako eh, sistem obdavčitve deluje in eh, kako sistem davčnega odtegljaja tudi deluje na tem področju. In to bo tudi del prihodnje zakonodaje, tako kot je to davčni odtegljaj tudi del sedanje zakonodaje EU moram v zvezi s tem povedati, da je zelo pomembno spoštovati tudi druge določbe med institucionalnih sporazumov, ki jasno navajajo, kaj je predmet informiranja in kakšne so tukaj izjeme ali oprostitve. In tudi službe, ki se ukvarjajo eh, s tem predmetom, spoštujajo medinstitucionalni sporazum. Včasih, eh, če pride do možnih kršitev določbe medinstitucionalnih eh, sporazumov, jasno navajajo oprostitve in izjeme določbe o pravici poročanja. glede lasnih sredstev. Kdo sta ta dva člana, ki nasprotujeta začetku pogajanj Švico na področju obdavčitve prihrankov? Menim, da sem toliko krat jih že omenjal in izpostavljal, ti dve državi članici, naj še enkrat ponovim, ki že dolgo časa blokirata to pot, sta Luksemburg in Avstrija. In sedaj čakamo na nje, da tudi te države nam pomagajo in prebijo let na področju obdavčitve prihrankov. Sedaj pa naše, naši viri. Tukaj je stališče komisije zelo jasno. Že smo posredovali naš predlog v zvezi z lastnimi viri. Eden od teh predlogov je odvisen od napredka na področju DCE-ja, davka na finančne transakcije. Drugi predlog je povezan z viri na podlagi DDV-ja. Menim, da bi prišlo do precejšnjih izboljšav, če bi se lahko sporazumeli o novem sistemu lastnih virov na področju DDV-ja, kajti to bi pripeljalo do poenostavljanja in zmanjševanja upravnega bremena. In na ta način tudi omogočilo velike prilive v proračun EU. Na tem področju se delo še vedno nadaljuje in danes je še nekoliko preuranjeno napovedovati izid tega dela. Komisija je zato, da bi imeli lastne vire na področju DDV-ja, davka na finančne transakcije in izboljšanja lastnih virov v okviru DDV-ja. Moramo si biti na jasnem, da FATKA pomeni zakonodaja Združenih držav Amerike. Združene države Amerike so sprejele to zakonodajo. Mi pa smo na naši strani, torej nekatere države članice, so naredile vse, da ta zakonodaja ne bi negativno vplivala na naš finančni sektor, kajti glede na nekatere ocene, ta zakonodaja bo stopila v veljavo, glede na to, da je bila že sprejeta, ko bo stopila v veljavo, lahko sproži velike stroške za finančne ustanove. In zato eh, delamo z eh, Združenimi državami Amerike, zato da bi lahko imeli pristop eh, posameznih vlad neodvisno pri uresničevanju te zakonodaje. Združenimi državami Amerike smo se prav tako sporazumeli, da bomo delali na sistemu samodejnega izmenjavanja informacij. Vidim Združene države Amerike kot našega zaveznika pri tem delu če se dobro spomnim, sem svojim pismom že odgovoril na vaše vprašanje in tudi predstavil celo vrsto podrobnosti tega dialoga v tem pismu. Ni šlo za formalna pogajanja, kajti fatka se nanaša na ameriško zakonodajno zakonodajo ZDA. In na tem področju smo začeli dialog z ZDA. Look, I've got four more people. Še štirje govorci bi želeli zastaviti vprašanje. Zelo na kratko. Nobeno vprašanje ni bilo odgovoreno. Zakaj nismo bili informirani? Drugo, fatka, morda je ameriška zakonodaja, vendar, eh, če zakon, bodo podjetja eh, Eh, uresničevala to zakonodajo, bodo morala kršiti zakonodajo EU. In zakaj ne bi bilo bolje, če bi to bil sporazum EU raje kot dvostranski sporazum? Eh, kaj ti sporazum bo treba uresničevati? Uh, so, uh, uh, I, I think that uh, in our previous dialogue I already. V našem začetnem dialogu sem že povdaril, kaj se dogaja na področju fatka. Zato, da bi lahko izpogajali sporazum med EU in Združenimi državami Amerike, bo komisija potrebovala mandat od držav članic, da bi lahko to storili. Eh, tega še nimamo. To, kar sedaj si prizadevamo, je izboljšati v kar največji možni miri zakonodajo fatka in tudi dotakniti se vprašanj, ki tudi vas skrbijo in ki bi lahko eh, kršile zakonodajo EU, gre za eh, kršenje varovanja podatkov in vsekakor smo to jasno izpostavili v našem dialogu z ZDA. na področju pristopa k temu vprašanju strani posameznih vlad. In tak pristop bi bil dosti manj obremenjujoč za našo finančno industrijo. Prav tako moramo razumeti, da sedanji sistem, ki je v uveljavi, na področju obdavčevanja prihrankov v okvire direktive obdavčevanja prihrankov, ta zakonodaja ne vsebuje vseh zahtev, ki jih vsebuje zakonodaja ZDA. In v zvezi s tem moramo še dokončati naše delo na področju predlogov sprememb za obdavčitev prihrankov. In takšen je kontekst teh pogajanj. Prav tako moramo doseči določen napredek tudi pri sebi doma, na lastnem pragu. Najlepša hvala. Cela vrsta kolegov je tudi povedala, da jim ni treba zastavljati teh vprašanj Greens, Emily in potem Sven. Zelo na hitro, prosim. Really you... Želela bi vas zaprositi, da nam podate dokončno oceno v zvezi z davkom na finančne transakcije. Na sestanku Kovsak v okviru danskega parlamenta, brala sem v tem časopisu, je bančnik dejal, da FTT predlog je kakor, da bi vrgli neutronsko bombo. Torej, davek na finančne transakcije bi bil, kot če bi vrgli nevtronsko bombo. Dejansko moramo spregovoriti o dejanskih finančnih posledicah, e, kajti če tega ne boste storili, boste naredili veliko uslug tistim, ki so proti davku na finančne transakcije. E, prejšnji teden smo govorili o STT. In kakšno je sedanje stanje, šlo je za delovni dokument na tem področju. Zanima me, kakšno je sedanje stanje. Danski minister je dejal po Ekofinu, da si bodo ogledali vse mogoče gradivo, zato da bi našli izid iz te situacije in alternativne poti. Kasneje je to raztolmačila tudi za eh, časopis kot nekakšno, nekakšen davek na dejavnost. In kakšne so uh, vaši pogledi, v zvezi z alternativnimi potmi in kako gledate na to novinarsko gradivo. Dobili bomo nagrado v Berlinu na področju ekologije v okviru eh, energetskega obdavčevanja in direktive o obdavčevanju energetike in eh, o tem bomo več slišali v Berlinu. Sedaj pa sporazum med Švico in Nemčijo. Dejansko je sedaj ta pogodba takšna, da smo jo preprečili v drugem domu in ne bo se zgodil ta sporazum, vsaj ne v eh, bližnji prihodnosti. Sedaj bi želel uporabiti to priložnost zato, da bi lahko dosegli več dinamike za večstranski evropski pristop. In naj vas vprašam še o mandatu za pogajanja z drugimi državami. Stroši eh, pravno tolmačenje z vaše strani. Eh, če bo komisija zaprosila za mandat, to še blokira možnost držav članic, da bi se pogajale na tem področju. In zaradi tega vaše pismo ni bilo dovolj danosežno, kot bi lahko bilo na pravnem področju in že sama zaprositev za ta mandat blokira možnost za države članice, da bi se dvostransko pogajale na tem področju. Morali bi finalizirati to vprašanje z dvostranskimi sporazumi in parlament je zaradi jasnih razlogov bil kritičen do teh. Zelo na hitro, kaj ti moral bom k malu oditi. Torej, eh, predstavitev enega od bančnikov, eh, ki se je zgodila včeraj, eh, v luči te predstavitev, žal nisem našel številke, ki so bile posredovane na bilanci stanja. Morda so bile zgovorne, želeli bi jih zelo konkretno analizirati, torej to informacijo, ki je bila posredovana na konferenci, vendar žal nimamo teh eh, številk. Sedaj pa objave. Vprašanje objav Ekofina gre za tehnično objavo modela, eh, ki ga je predstavil Jack Finn. Oni so predstavili ta model za simulacijo in tudi objavili eh, tehnično plat tega modela. Sedaj pa eh, kar eh, glede pogajen Švico. Menim, da sem zelo jasno dejal in zapisal v svojem pismu. Kakšne so omejitve ali meje teh dvostranskih sporazumov? In želim se tudi držati teh meja. Menim, da je izrednega pomena spoštovanje medsebojnih pristojnosti, torej pristojnosti EU. In tudi parlament to podpira. V veliki miri najvša hvala, gospod komisar. Naj spomnim eh, parlamentarce, da eh, ta dialog eh, poteka zelo konstruktivno med komisijo in parlamentom. To je prvi obisk eh, komisarja letos tukaj, drugi obisk se bo zgodil bodi si septembra ali oktobra. Vsekakor bomo še natančno določili ta sestanek. Naj vas spomnim, da ob 11. imamo sestanek z švicarskim predsednikom in eh, vsekakor bom zelo jasno izpostavila eh, poglede eh, parlamenta v zvezi s tem. To je naš prispevek preglednosti. Najlepša hvala, gospod komisar, in sedaj predajam besedo Edvardu. Christoph. <clears throat> yeah, we're going to continue. Bomo nadaljevali. Pred nami sta dve mnenji. Eno je o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezana poročila nekaterih pod, oblik podjetij, eh, tako ena proračunska direktiva ker je poročevalec Wolf Klinc. In drugo pa je sprememba direktive 204-109 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o, o izdajateljih, katerih vrednostni papiri so sprejeti v trgovanju na organiziranem trgu in direktive komisije 2714. Poročevalca sta se dogovorila, da bomo obravnavali oboj, obe temi skupaj, glede na to, da se temi prekrivata in glede na to, da je oboje tudi ima podoben cilj, se pravi, da se odpravijo obveze po četrtletnem poročanju za vsa podjetja na borzi, ki kotirajo na borzi in da se pač zmanjšajo bremena. Pomembnejša pa je še politična zahteva, sicer zahteve TDV-ja za poročila in uh, plačila za podjetja vladam, torej državam v sektorju ekstraktivnih industrij in gozdarstvu. Sedaj pa naj besedo gospodu Klincu. Pozicna. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Omenili ste že, da je cilj te direktive, da bi združili dve direktivi o računovodstvu. Cilj tega je, da bi zmanjšali obremenitev za 25 odstotkov glede administracije in da bi harmonizirali predpise, ki obstajajo na, nacion, v nacionalnih zakonodajah. Tukaj smo tudi na novo porazdelili podjetja. Torej, kriteriji so malce spremenili. Malo podjetje je podjetje, ki ustvari za 10 milijonov prometa, srednje veliko za 40 milijonov evrov in ki ima do 250 zaposlenih. Veliko podjetje pa je tisto, ki presega ta, te kriterije. Ti kriteriji so seveda lahko predmet sprememb glede na prihodnje razvoje dogodkov. To poročilo še ni 100% zaključno, vendar pa je dobra podlaga za delo. Torej, gre za obvezno uporabo mednarodnih eh, računovodskih standardov. Ti pa ne bodo več obvezni za mala podjetja. Tukaj v tem odboru smo bili zelo kritični za, glede te izbire. Nekatere države članice, ki so do sedaj to počele, te ga ni več treba početi na prostovoljni osnovi, gre predvsem za Žun kraljestvo in za Dansko. Torej, za malo gospodarstvo ni več obvezno uporaba mednarodnih računovodskih standardov. Torej, s tem bomo dosegli večjo harmonizacijo. To je seveda pozitivno, vendar pa moramo poskrbeti za to, da zmanjšamo breme majhnih podjetij in da bomo z odpravo predpisov zmanjšali tudi stroške kaj želimo predlagati glede te direktive. Predlagamo, da pri poročilih vključimo tudi izkaz denarnih tokov za srednje in velika podjetja, torej za tista, ki ustvarijo vsaj 10 milijonov evrov dobit prometa. To pomeni, da to bom, povzroča dodatne zahteve za določena podjetja. Vendar pa to banke morajo sedaj zahtevati v večini primerov se to vsekakor že prakticira, torej da bo prišlo samo v posameznih primerih do dodatnih zahtev imamo tudi direktivo o zahtevah glede kapitala v bankah. Ko srednje, srednja podjetja lahko dokažejo svojo likvidnost, potem banke lahko zvišajo raven denarnih tokov za 75 odstotkov in da zmanjšajo torej delež lastnega kapitala. To bomo potem. um, dodali kot zahtevo za banke in tako bodo srednja podjetja morala dati manjši delež eh, lastnega kapitala, to pomeni, da bomo pocenili kredite. V Evropskem parlamentu smo tudi eh, že zahtevali Extensible Business Reporting Language, kot tudi že v procesu Lamfalusijevega eh, procesa. Ta oblika se imenuje XBRL, čemer bomo lahko dosegali kar nekaj ciljev. To pomeni, da imamo elektronsko dostop, dostopno podatkovno bazo, ki jo lahko pošiljamo na določena mesta, ki jim tudi določeni organi bodo imeli dostop, kot so naprimer statistični organi in tako dalje. Ti potem lahko potegnejo iz te baze podatke, ki jih potrebujejo. S tem bomo tudi poenostavili. In podaljšali tudi prehodno obdobje do leta 2018. In tretja točka pa je točka, ki je povezana s poročilom gospe Pietikanin in to je poročanje o posameznih državah. To je že odigralo svojo vlogo v preteklosti, vendar pa samo pri podjetjih, ki se okvarjajo z ekstraktivno industrijo, kot je naprimer nafta, eh, plin eh, in pa izkoriščanje pragozdov. Pri teh panogah smo zahtevali poročanje o plačilih vladam. Zaradi tega, ker obstajajo nezakonit, nezakonita plačila eh, vladam. Zaradi tega želimo doseči na tem področju več transparentnosti. Na prostovoljni podlagi so se nekatere države odločile za pobudo, ki se imenuje EITI. To je pobuda za preglednost v ekstraktivnih industrijskih panogah, pri kateri zahtevajo več preglednosti pri transakcijah. To pobudo pozdravljamo. Komisija predlaga, da vsa velika podjetja in tista, ki kotirajo na borzah, torej ki ustvarjajo več kot 40 milijonov prometa, so predmet teh predpisov, Če pa zahtevamo preglednost, potem moramo ta predlog razširiti na dveh področjih. Kot prvo se ne smemo omejiti samo na podjetja, ki kotirajo na borza, na velika podjetja že, ampak ne samo za tista. Imamo namreč podjetja, ki so velika, vendar pa eh, ne kotirajo na borzi, kot so fundacije in tako dalje ali pa družbe z omejeno odgovornostjo. Vendar pa, če imamo poročanje po posameznih državah, torej country by country, potem se ne bomo omejevali samo na ekstraktivne industrijske, kaj, industrijske panoge, kajti imamo podkupnine, nezakonita plačila, ki obstajajo tudi v drugih industrijskih panogah. Ne vem zakaj, naprimer, če omenim Nemčijo. Um, imamo Bosch, ki ima fundacijo, ki je družba, ki ne kotira na borzah. Imamo pa Siemens, ki sicer kotira na borzi, ki je pa je opletena v korupcijske primere. Zato mislim, da bi morali to poročanje po posameznih državah razširiti na vse panoge. Tukaj torej zahtevamo ključne informacije, zahtevamo več preglednosti, torej da tudi investitorji vedo, kaj se dogaja v posameznih državah. To v posameznih primerjih seveda pomeni večjo administrativno breme, vendar pa moramo povedati, da velika podjetja delujejo v državah preko podružnice, ki imajo pač svojo pravno obliko, zakonodajo. Torej, pomembno je, da zahtevamo od eh, teh podjetij tudi posebne eh, računovodske izkaze, vendar pa moramo zahtevati tudi od podjetij, ki so joint venture, da izdajajo ta poročila. V katerih primerjih to zahtevamo, imam drugačno predstavo kot komisija in to pomeni, da so plačila samo relevantna v primeru, ne gre samo za podkupnine in korupcijo, ampak ko gre za plačila vladam nad 500 evri za podeljevanje koncesij in tako dalje in eh, pri podjetjih bi tukaj potegnili mejo pri 500 milijonih prometa. Torej, ne moremo zahtevati od podjetij, eh, ki ustvari 40 milijonov evrov, ki nimajo podružnic ali ločenih pravnih oseb, da podajo ta poročila po posameznih državah. Sedaj bom predal besedo Sirpi, potem pa se veselim razprave. <clears throat> Right, uh, we'll have... Dobro. Sirpa, bo sedaj predstavila svoje poročilo oziroma mnenje. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila kolegu Klincu za odlično sodelovanje. Že vse od začetka pri obeh poročilih, ki se res povezujeta pri številnih točkah. Eh, sodelovala smo konstruktivno in cilj obeh je, da bi imeli takšen način razumevanja in pa opredelitve v obeh poročilih, ko se bomo lotili tega. Tako da bi imeli potem usklajen pristop. Najprej, glede direktive o preglednosti. Ta revizija je zelo dobra za to, da bi bolje deloval eh, enotni trg, da bi imeli večjo uskladitev. Nekatere točke so tukaj zelo dobre, ampak nasplošno lahko rečem, da komisija predlaga obetavn način olajševanja dostop do, re, eh, do, vol, um, do predpisanih informacij preko standardov za mehanizme centralnega shranjevanja in oblikovanje tehničnih meril za dostop do predpisanih informacij, zlasti z vzpostavitvijo osrednje točke dostopa za iskanje informacij. Kot vemo, če imamo različne informacije, uh, naprimer pri poročanju po posameznih državah ali pri drugih uh, zadevah, ki se nanašajo na preglednost. In če ne najdemo informacij eh, in če so nacionalni sistemi zelo različni, nič to ne pomaga potem vlagateljem eh, z vidika njihovega poznavanja in znanja in mogoče se zdi to nekaj manjšega, dejansko pa je to ključnega pomena in je ključni element za celotno idejo, ki se nanaša na povečanje in krepitev preglednosti in s tem povečanje dostopa do informacij investitorjem oziroma vlagateljem iz čisto konkretnega vidika preko teh centralnih osrednjih točk dostopa in usklajevanja načina iskanja. Naslednje, kar je pozitivno, je, da se odstrani zahteva po četrtletnem poročanju, to je seveda povezano tudi s tem, da bi zmanjšali breme za mala in srednja velika podjetja. Kot je bilo že rečeno, komisija pravi, da ocenjuje prihranke do 60 tisoč evrov za uh, mala srednja velika podjetja z odpravo zahteve po četrletnem poročanju. Na drugi strani tega pa seveda je, da bomo s tem uh, spodbujali dolgoročna vlaganja v realnem gospodarstvu, kar pomeni, da bomo mogoče malo zmanjšali neke kratkoročne razloge, ko ne bodo se podjetja sredotočila zgolj na neko kratkoročne cilje, ampak bodo uh, bolj obravnavala tudi dolgoročne cilje eh, in to je zelo dobro. Imeli bo bolj stabile, stabilizirajoč učinek na gospodarstvo. Glede razvoja na trgu pa je problem obstoječih direktiv bil ta, da so te izpostire nekatere finančne instrumente, ki bi jih lahko tudi uporabili za nakup ekonomskega interesa v družbah, ki kotirajo na borzu, ne da bi pri tem kupile deleže. Primer tega so finančni, eh, izpeljani finančni instrumenti, da bi zapolnili to obstoječo vrzel pri obveščanju o deležih. Komisija predlaga, da bi reširili področje delovanja in zahtevo po razkrivanju večjih deležev finančnih instrumentov, ki imajo podoben gospodarski vpliv kot lasništvo del, delnic. S tem smo torej nekako pokrili širši, po širše področje uporabe in eh, šli tudi v drugo smer. Potem še nekaj manjših, ampak pomenjših korakov, ki sem jih predlagala, nekaj sprememb pri tem predlogu komisije, naprimer glede opredelitev, tako da bi se te bolj usklajevale z tistimi opredelitvami, ki jih uporabljamo v predlagani uredbi o trdi, trgih finančnih instrumentov. Potem še naslednja stvar, ki sem jo postila odprto za razpravo, pa je, da bi uskladili predlog za sankcije, tako da bi uskladili tudi obstoječe mehanizme sankcioniranja eh, in s tem eh, to povezali tudi z direktivo zlorabi trga. Tako da bomo tudi to točko pogledali tudi v času, ko bomo vlagali predloge sprememb. Še ena večja točka, kar je bilo že predmet razprave in predmet, druge, mogoče malo bolj tehnične naprave, to pa je močno politično, pa je to poročanje po državah. Kot veste, podjetja trenutno od podjetij se ne zahteva, da bi razkrila svoje delovanje v posameznih državah, kar potem vodi do nezakonitih finančnih tokov, kar je že povedal gospod Klinc, eh, zelo tačno to razložil, potem pa gre tudi za druge stvari. Uh, kot naprimer to, da prihaja do prirejene cen pri transakcijah. Zelo težko je seveda to odkrivati in nadzirati. Uh, veliko krat se to zlorablja v nekaterih primerjih in uh, potem so to še nekatere druge koruptivne prakse. Veliko torej nejasnosti, nepreglednosti, kar ustvarja neenake pogoje za podjetje. Na eni strani so tista, ki upoštevajo pravila in tista, ki delujejo zgolj na trgu EU in tiste potem, ki izkoriščajo vse možnosti in vse te luknje, ki obstajajo v obstoječem sistemu. Sveda, največje vprašanje tukaj je ravno ekstraktivni in gozdarski sektor. Tako da pozdravljamo to, kar predlaga komisija, ampak seveda, kot je rekel že Klinc, je treba vedeti, da to ni edini kraj, kjer so težave. Posta, ta problem obstaja povsod. Zato, podobno kot on, tudi jaz predlagam, da bi razširili področje uporabo na vsa podjetja, tista, ki kotirajo na borzi in tudi tista, ki ne. Zato ker menimo, da bi bilo nepravično tistih, ki kotirajo na borzi, da bi imeli za njih veljajo drugačne pogoje kot za tiste, ki ne. Gospod Klince navedel primer Boša in Siemensa, ker bi tukaj pač nastala vrzel in bi seveda lahko pričakovali cel kup podjetij, eh, da, da bodo izkoristila to vrzel v prihodnosti. Še ena stvar, ki sva se strinjala, eh, ker sva se pogovorila in eh, preverjala različne Eh, informacije tudi pri profesion, na, na, m, mm, profesionalnem eh, ravni, pa so pra, eh, pragovi, uskladitev pragov za obveščanje. Jaz sem zato, da bi imeli manjše pragove in nisem zato, da bi dvignili te predlagane pragove, kot je bila razprava tukaj. Razlog za to pa je, da ponovno bi lahko uporabila hčerinska podjetja takšen sistem izogibanja, če bi imeli više pragove in kar pomeni, da bi ustvarili neenake pogoje potem za podjetja. Naslednja stvar pa je, naprimer, če pogledamo gozdarstvo, kaj dejansko podjetja počnejo, je, da najamejo neka območja, kjer izkoriščajo eh, nek manjši nakup teh območij, Mi pa bi potem ta, in potem tam izkoristijo ta višji prak kar pomeni, da potem ne bi pokrili večji del gozdarskega sektorja. To je nekaj, o čemer upam, da se bomo pogovorili na konstruktivni način v prihodnosti. To so torej tista glavna vprašanja. Potem pa smo tudi izključili sklic na različne kontaktne točke pri poročanju, to bi moralo biti bolj nasplošno in eh, jasno v različnih sektorjih. In v predlogu smo tudi zato razširili področje uporabe, tako da ne bi imeli zgolj ta sklic na eh, pobudo EITI, čeprav se bi seveda sama osebina bila celoti sklajena s tem. Hvala lepa. Very good. Dobro. Sedaj imam dva seznama poročalcev sen, senci, en se nanašajo na prvo temo, drug na drugo temo. Najprej bomo šli po prvem seznamu, potem pa na drugega in potem bomo odprli razpravo. Torej najprej Gemičev za prvo poročilo. Hvala. Se pravi, čujem namreč, ob 11. bi moral predsedovati na sestanku in zato bom povedal tole. Poročam, eh, zahvaljujem se za komentarje obeh poročevalcev. Nasplošno podpiram pristop k tej temi. Strinjam se z gospodom Klincem, da bi morali poenostaviti eh, dočne stvari in vesel sem, da je komisija predlagala zmanjšanje ob, eh, obremenitev, ampak mislim, da bi morali prihraniti več in upam, eh, da bomo še slišali komentarje, kako bi lahko nadalje to dosegli. Vesel sem tudi, da se je komisija odločila, da ne bo uvedla mednarodnih eh, standardov poročanja za manj srednje velika podjetja. Eh, Prepričali smo, da malo cenovnega podjetja že sedaj izgubljajo milijono evrov zaradi birokratskih postopkov in eh, to, da razmišljamo o vlogi, ki jo igrajo malo cenovnega podjetja, pa mislim, da je pomeno, da jih pri tem podpremo in da jih spodbujamo. E, MSP ne igrajo vloge pri pre, eh, pregled, v tej pobudi za preglednost v ekstrativni industriji in uh, eh, ali bi povedal nekaj več o tem. V odnosu do novega zahteve po poročanju, ki bi temeljilo na, na podjetju za posamezno državo, pa eh, na nasplošno gospod Klinc rekel za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, ampak 500 milijonov a, eh, prometa je velika številka. In mislim, da bi morali tudi to pogledati in še ponovno preučiti. Glede tega bi rad rekel nekaj kot eh, koordinator v odboru za razvoj, da je zelo jasno, da moramo tudi pozorno opazovati um, korupcijo v velikem, velikem obsegu, ki jo izvajajo te ekstraktivne uh, industrije v svetu, ki se šele razvija. Zaenkrat me niso navdušili komentarji ekstraktivne industrije, njihovi argumenti, da je zelo težko, celo, če ne celo nemogoče zagotoviti te računovodske izkaze. Eh, sam sem bil eh, direktor podjetja in če bi mi računovodja rekel, da ne more poročati o določenem projektu, bi ga odpustil. In to je res pravi nesmisel, neumnost. In eno od problemov, ki jih imam, pa je naslednji. Jaz verjamem v uh, uh, socialno gospodarstvo, in, ampak pri tej direktivi, o računovodski direktivi ali pa pri drugi, uh, drugih predlogih, industrija v veliki meri, pa tudi nekaj podjetij in storitev, niso razumele, kakšno je sporočila. Torej, o etičnem ravnanju oziroma neetično ravnanje se mora končati in oni morajo prevzeti svojo vlogo in svojo odgovornost pri obravnavanju tega. V situaciji, kjer lahko se industrija razvija, kjer ljudje, ljudje veliko zaslužijo, to pomeni, da plačajo več, da bodo lahko zagotavljali javne storitve, da bodo ljudje imeli delovna mesta. To je vse dobro, ampak nisem pripravljen sprejeti ničesar, kar bi še naprej pomenilo, da bomo zapirali oči pred uh, eh, goljofijami, ker bomo podpirali politične demagoge in pa zelo bogate ljudi, ki uh, potem nikoli ne morejo zapustiti svojega mesta. V ekstraktivni industriji moramo počistiti in stvari bi se morali lotiti, bi se morali lotiti bolj resno in veliko od tega, kar oni pravijo, je prava neumnost. Biti moramo bolj odprti in resni, imeti bolj eh, odgovorno razpravo pri tem. To ni vprašanje levice, desnice, gre za etično vprašanje in zato pozivam industrijo, prosim, sprejmite svojo vlogo, svojo odgovornost in eh, bodite bolj odgovorni in bolj odprti pri tem. Veliko zaslužijo, ampak to mora narediti na pošten način. Ne gre za to, da bomo sedaj podprli Al Capone. Eh, in pa takšna pravila, ki bi naj veljala na tem področju. To se res mora spremeniti in uh, to je nekaj, kar moramo obravnavati. Nasplošno bi torej končal pred tem, kaj ti moram iti na drug sestanek in res mi je žal, da moram tako hitro oditi, ampak res upam, da bomo lahko dosegli dogovor pred tem. Sam nočem za os, uh, nič zadrževati, uh, eh, zastavljati razvoja te industrije. Uh, pri ob, uh, ustvarjanju delovnih mest in podobno. Eh, mislim pa, da se moramo dogovoriti o tem, da bomo imeli eh, praktično zakonodajo, zakonodajo, ki bo delovala in ki bo zahtevala industrije, da se obnaša na etičen način, ko posluje po svetu. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Udo. Ja, dank. Najlepša hvala gospod predsedujoči, rad bi se zahvalil obema poročevalcu. Poročevalce imam kot tudi kolego eh, Geju Mičlu, ki je povdaril resnost te teme, ki potrebuje resen pristop. Ne gre za nepomembna poročila. Že tri leta razpravljamo o pomembnosti korektne državne bilance, ko gre za državne podatke. Pravilno je, da to počnemo, kaj ti pomen za mednarodne trge in za evropsko situacijo je seveda poznan. vendar pa, ko gre za podatke za pod, od podjetij, ki zatem od podjetij, pa se ne trudimo tako eh, dobro. Številke se lahko ponaredi, lahko ponaredimo bilanco vas iz vas in tukaj lahko odločamo med bogatstvom in revščino. Ne verjamem, da z našo popustljivostjo, in to je omenil tudi gospod eh, Mičel, lahko dosežemo tisto, kar želimo. Torej, gospod Klinc je dejal, da se moramo potruditi, to je povdarila tudi gospa Pietikenen, da ne obremenimo mala in srednje velika podjetja. O tem se strinjamo. prekomerna zakonodaja pripelje tudi k temu, da kvarimo konkurenčnost v določenih sektorjih in panogah in da hm, oviramo mala in srednje velika podjetja pri širjenju svojih poslov s tem, hm, da jih obremenimo z administrativnimi in birokratskimi zahtevami. Vendar pa to ne pomeni, da ne želimo vedeti, kaj se dogaja v čeznacionalnih poslih. Torej, da bi izdajali posamezna poročila za posamezne države in eh, to lahko odigra vlogo pri razkrivanju določenih nezakonitih plačil. Zato mi podpiramo ta predlog in nujno je pogledati tudi da možnost, da razširimo področje uporabe. tudi tukaj želimo pregled praga, kajti če imamo visok prag pri poročanju posameznih držav, bo odpravilo možnost, da dobimo upogled v vse podrobnosti, ki jih moramo imeti pred očmi. Hvala. No, Kdo bo govoril od zelenih? Oui, merci. Confin. Concentrer mon intervention. Ja, se bom osredotočil na to vprašanje poročanja po posameznih državah. Kajte, to je tema, ki me močno zanima. In to je z dveh zornih kotov, ki sta že bila omenjena, seveda. Najprej ta eh, zorni kot držav razvoja, ki ga je omenil kolega malo prej. Treba je vedeti in imeti to, eh, v glavi to, da je izguba, davčna izguba za državo razvoju povezana ravno zato, ker ni to dovolj preglednosti, desetkrat večja kot uh, proračun pomoči, ki jih uh, severne države pošiljajo južnim. Kako bi torej eh, povečali ta proračun za pomoč, po drugi strani pa pozajemo nekaj, kar je desetkrat bolj pomembno, se pravi ta zmog, zmožnost, da bi spostavili preglednost, katero bi se izogibali davčnim utajam. Uh, to je res prav neverjetno. Uh, v odnosu med evropskimi multinacionalkami in državami razvoja, ki so na jugu. In to moramo imeti vsi v glavi in se strinjati, da je to prioriteta. Tukaj je res prevelik razpon. Drugi element pa je davčni element za nas, za bogate države, evropske države. Mi redno beremo v časopisih o primerjih multinacionalk, evropskih multinacionalk, ki ne plačujo davkov, čeprav uh, dobivajo številne koristi ker obstaja ta črna luknja in ne vemo, zakaj lahko izkoristajo ta sistem optimizacije na nek pravni ali pa eh, eh, nezakonit način. V Franciji je trenutna študija računskega sodišča pokazala eh, podjetja ki uh, kotira na, na, na borzi in plačuje 8 odstotkov davka, medtem ko vsi ostali plačujemo 25. In mislim, da je sedaj čas, da spostavimo red in preglednost v, v celotni črni skrini, tej luknji, ki obstaja, uh, Eh, pri eh, obdavčitvi podjetij. Ta tekst je res bistvenega pomena, je zelo dobrodošla pobuda strani komisije in da je tudi to bilo dobrodošlo v ZDA, v razpravah, ki so jih imeli pri tem. Mi podpiramo razširitev eh, področja uporabe direktive na cel, vse sektorje. Vprašanje, ki se postavlja, je ravno, ko gre za ekstraktivno industrijo in gozdarstvo, velja tudi za številne druge sektorje, naprimer finančni sektor, sektor za upravljanje pristanišč v Afriki. Eh, tukaj se res sprašujem, zakaj bi sploh omejevali to zahtevo po preglednosti samo na enega ali dva sektorja. Naslednjič, mi podpiramo tudi to, da bi morali imeti merila, ki bi omogočala pravo preglednost. In če tukaj pogledam na predloge sprememb Wolfa Klinca, naprimer, tukaj je navedenih več um, um, meril v predlogu spremembe 23. Eh, tam so, je veliko govora o davkih, uh, da bi jih morali imeti in tako naprej. In tam je potem več meril in v, tako v predlogu Sremenbe Klinca, kot tudi v originalnem predlogu komisije bi morali imeti nekaj, kar bi omogočalo pravo preglednost na tem področju. Strinjam se s tistimi, ki so rekli, da argument stroškov ne more tukaj zdržati. Te informacije velikih podjetij uh, po, se povezujejo in to je povezano ravno s načrtovanjem, kot tudi obdačitvijo. Nujno moramo, morajo javno predstaviti te podatke. Lahko se pogovorimo, sveda, do kam bi morali iti te informacije, ali mora vse biti javno, ali bi samo nekatere informacije potem poslali eh, davčnim upravam, tako da bi se zognili določenim izkrivljenju konkurence z primerjavi z ostalimi podjetji v Evropi. Torej, o tem se lahko pogovorimo, ampak informacije je treba poslati ali v, v javno ali davčnim upravam. Uh, tako da bi zagotovili več preglednosti. Pa še zadnja stvar, o kateri bi rad spregovoril, to pa so merila eh, o velikosti, več jih je govorilo o tem. Ne vem, zakaj bi tukaj moral spominjati ta prak, ki že običajno velja za MSP-je, eh, kateri smo se vsi dogovorili na, s tremi merili. Mislim, da bi lahko ostali pri, temu, pri tem pragu eh, glede uh, meje za uh, poročanje. Uh, Pa še zadnja stvar, glede predloga spomen Wolfa Klinca, ki se nanašajo na eh, tudi preostanem številka 23, eh, kjer so pogoji za to, da bi te izjave, torej to poročanje, postalo obvezno. A in B, meni se zdi, da nimamo interesa, namreč če želimo, da bi ta tekst veljal, da ne bomo imeli stalnih eh, nekih preverjanj, da bi dosegli še, samo še več uh, zaslužka odvetnikom in revizijskim službam, bi morali imeti takšna pravila, ki bi določala pravna pogoje, kajti sicer bomo vedno imeli to možnost, da se spostavljajo neke podružnice, neke pravne strukture, ki imajo takšen ali drugačen status. To mora biti čim bolj transverzalno, kajti sicer uh, bo to, nam, to ne bo kaj dosti pomagalo pri preglednosti. Pri ostalih točkah pa eh, zelo dobro podpiram predloge sprem, ki so bili podani. Strijam se tudi s komentarji, ki jih je podala Sbir, pa glede četrtletnega poročanja. Hvala. Next on the list. Naslednji, Dirk Köping. Hmm. Uh, thank you, Mr. President. Hvala. Obe trenutni računovodski direktivi o individualnih finančnih izkazih in konsolidiranih finančnih izkazih sta vzpostavljene od leta 78 in 83. Um, tam je bilo podan danih več zahtev v zakonodanem okviru. Gre torej za sendvič s preveč plastmi in pa sestavinami, kako bomo to jedli. Več predlogov sprememb je opravičenih, ampak zahteva se celovit pristop, ki bo, komu, ki bo kumuliral breme za podjetje, zlasti za MSP-je. Eh, kar pomeni, da imamo sedaj več možnosti za poenostavitev glede eh, eh, revizije direktive o računovodske direktive. Gre tam za cilje, ki so dobri, to predlaga komisija, naprimer izboljšana primerljivost, izlašanje, olajšanje primerjav in spremembe na področju ekstraktivne industrije in gozdarstva. Omejil se bom predvsem na pristop gospoda Klinca. Strinjam se s poročevalcem o tem, kako pomembno je, da imamo enake možnosti. Moram malo bolj počasi, se opravičujem. Strinjam se s poročevalcem o tem, kako pomembno je zagotoviti enake pogoje za mala podjetja. Poseben režim za, finančn, za uh, finančne izkaze in razkritelje teh, to je lahko koristno. Gospod Klinc vidi več možnosti kot komisija, ko gre za zmanjšanje obremenitve podjetij tu se strinjam, gospod Klinc je, kot rečemo, om du terrain, se pravi človek iz prakse. In medtem, ko komisija želi odpraviti uh, to nacionalno diskrecijo, pa mi mislimo, da bi jo morali ohraniti tam, kjer bi to lahko bilo urodje za zmanjšanje eh, administrativne obremenitve. Še par besed, če mi dovolite, gospod pred, uh, eh, predsedojoči, glede ostalih poročil, uh, sicer poročanje vladam, politično je to zelo občutljivo mislim, da bi se morali izogibati temu, da ne bomo šli predaleč na evra strani. Seveda, vsi želimo, da bi naša podjetja v ekstraktivni in gozdarski industriji bila čista in pregledna. Ampak želimo tudi zaščititi njihovo konkurenčno uh, uh, raven v odnosu do ostalih držav. E, Naprimer, samo na kitajskem uh, njim ni potreba poročati vladi, Eh, skladno z trenutno zakonodajo. Na koncu, koncu obstaja tveganje, da bodo podjetja se osredotočila in se preselila v tiste države, kjer je manj te preglednosti. Vedno sem malo skeptičen, ko gre za zakonodajo, ki jo poganjajo nevladne organizacije in imam tudi dvome glede učinkovitosti, da bomo zmanjšali korupcijo tako, da bomo uh, imeli več poročanja. Če je cilj boj proti korupciji, ali bo to zakonodajno orodje delovalo v toj smeri, da bomo to dosegli? Uh, poročanje o kakršnem koli plačilu ne preprečuje tega, da bo mogoče prejemnik to slabo porabil. Naprimer, en izmed največjih uh, eh, posilodajalcev v Braziliji je predsednik Angole. Angola izvaža nafto. Ampak kako pa lahko izplačila nekega francoskega eh, naftnega podjetja, kot je Total, da se ta denar zlorablja uh, na strani vladnih predstavnikov Angole? Ena stvar je poročanje o plačilu, ampak mi pa ne vemo, kaj oni počnejo s tem denarjem. In to je vprašanje tudi, eh, ki bi si ga morali zastaviti. Ni jamstav po neke učinkovitosti, pa tudi raven podrobnosti je pomembna. Namreč to lahko daje dodatno breme podjetjem, ne dosežemo pa s tem vedno cilja zmanjšane korupcije. Torej, zakonodaja, ki jo vodijo zgolj dobri nameni, ne pomeni vedno zaželjenega dobrega rezultata. Zato predlagam, gospod eh, predsedujoči, da bi poročevalec bolj podrobno preučil odnos med ciljem eh, predloga in pa zakonodajnim orodjem, ki se uporablja in da bi potem to dobro uskladili, kajti na koncu koncev je zgolj kakovostna zakonodaja tista, ki zagotovi, da zakonodaja deluje, ne pa da zgolj zadosti nekim našim moralnim zahtevam. Hvala. Um Hvala zadnji pa še Miguel Portes. No, ja. Ga ni? Ne. Dobro. Potem pa še drugi seznam. Sam sem prvi, tako da bom jaz prvi govoril, potem pa Karl Hadlung, pa še za malo, potem vsi ostali za mano. Um, yeah, well, Sven could take the and then, yeah. Dobro. Lahko se tudi zamenjate. nepreglednost, izogibanje davkov, koruptivne prakse itd. Vse to je napačno, ker je neetično eh, že samo po sebi. Hkrati pa tudi skrivlja trge, kot je bilo že rečeno. Konkurenčna podjetja nimajo enakih pogojev, kadar se podjetje zatekajo k takšnim praksam, ki so dovoljena v nekaterih državah tretjega sveta. Zato pozdravljam poročanje po posameznih državah. Čeprav problem ni endemičen v nekaterih industrijah in je to tudi povezano zlasti z tistimi državami iz tretjega sveta, ki imajo veliko verov, zakaj bi se potem izogibali te arbitraži in vključili vso, uh, vse sektorje, ne pa da se omejujemo zgolj samo na ekstraktivno industrijo ali, ali na tiste družbe, ki kotirajo na borzi oziroma ne kotirajo na borzi? Res je ekstraktivna industrija edinstvenega pomena in je že zgodovinsko center številnih zgodovinskih in političnih nemirov, zlasti v, držav, v državah tretjega sveta. In če upoštevamo dejstvo, da imamo sedaj to eh, direktivo oziroma pobudo za preglednost v ekstraktivni industriji EITI, ki se osredotoča in obravnava zlasti uh, naravne vire, ki koristijo družbi, pa mislim, da moramo priznati, da imajo posebno vlogo in da enostavno to ni dovolj dobro sklejeno z ostalimi podjetji v drugih sektorjih. Standard za podjetja bi torej moral biti, da objavijo, kaj plačajo in za vlade, da razkrijejo, kaj prejmejo. In to mora biti naš standard. In na koncu pravkar sem prejel obvestilo Škofa, ki je zelo dobro obveščen v Afriki. Srečal sem se z njim v Tanzaniji in on meni, da korupcija na tem področju stane Afriko vsaj 150 milijard dolarjev. Torej, definitivno podpiram obe poročili ki dvigujete etične standarde v naših gospodarskih aktivnostih. Naslednji je Karl Haglong. Niga? Dobro. Karla nažalost ni tukaj, zato me je prosil, da govorim v njegovem imenu in on je tudi predstavil svoje komentarje v pisni obliki. Tako da bom pač prebral to, kar piše. Najprej podpira to, da bi povečali uskladitev zahteve po preglednosti, da bi zmanjšali disproporcionalno administrativno breme, še zlasti za MSP-je. In potem tukaj omenja temu, da bi se odpravila zahteva po četrtem poročanju itd., kar pozdravlja. Podpira tudi predlagano razširitev področja uporabe, kjer se je treba tudi uh, razkriti uh, Eh, oziroma besiti v večjih deležih, naprimer, kjer ima neko podjetje tudi v lasti izpravljene finančne instrumente. Pa še eno pozorilo, naprimer glede sankcij, pravi, da je za to, da se uskladijo ti mehanizmi, dvomi pa o posameznih ravneh teh sankcij. Mislim, da bi to morali omejiti na fizične osebe in da se lahko pojavlja konflikt glede pravic intelektualne lastnine. Mislim, misli, da bi se tukaj morali še pogovoriti in zagotoviti več manevrskega prostora na, na, na nacionalni ravni. To bi bilo bolj primerno in da bi imeli bolj proporcionalni pristop, ki bi bil sklejen s nacionalnim kazanskim pravom. Vsi pa vemo, da se ti med državami zelo razlikujejo, glede na to, da nimamo evropskega kazanskega prava. Bi mogoče res bilo težko, če bi to potem izvajali na popolno usklejen način. In na koncu podarja še nekaj stvari, ki se nanašajo na poročanje po posameznih državah. Strinja se s tem, da bi morali to imeti. In pravi tudi, da se zdi, da obstajajo različna eh, vidiki glede tega, kako bi to izvedli. Čeprav se vsi strinjamo s tem poročanjem po posameznih državah, da je to način, kako bomo se borili proti korupciji, je to po njegovem mnenju zelo pomembno. Ampak. Številne vidike pa moramo še bolj natančno preučiti, naprimer opredelitve in prgovi, to smo že slišali katere, v katerih plačilih je treba poročati in ali bo to skladno z nacionalno zakonodajo. Pa še potrebo, da bi, imeli, da bi zagotovili enake pogoje za vse. To je treba vedno spoštovati. Mislim, da je to tisto, kar osnovno, kar želi povedati. Na koncu pa še omenja ta uh, eh, EITI pobudo in uh, poziva, da bi se tudi ostale države članice pridružile v bistvu je ne presenetljivo, prav škandalozno je, da niti ena država članica EU ni članica te pobude. You, uh, Hvala, Sven, v imenu zelenih. Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, rad bi podal nekaj pripomp v zvezi z računovodsko direktivo. Ta vsebuje izboljšave, ki jih pozdravljamo, vendar pa poleg tega vsebuje tudi elemente, ki bi povzročale dvomljive posledice za mala in srednje velika podjetja v državah članicah. V sedmem členu piše, za šestem členu piše, da imajo države članice možnost, da opravijo ocene posledic. Torej, zato se mi zdi, da ni smiselno, da zahtevamo oporabo, obvezno uporabo mednarodnih računovodskih standardov, kajti ta niso primerna za majhna podjetja v nekaterih državah šanice. Zato mislim, da ne obstaja potreba po novi oceni vplivo. Torej, gre za to, katere primerljive letne podatke na evropski ravni bi lahko tukaj um, uporabili. Torej, s tem imamo dodatne stroške zaradi računovodstva in ta sredstva bi podjetja lahko investirala dalje. Poleg metod za o, evalvacijo, čeprav imamo skupne metode, prihaja do različnih eh, rezultatov. Treba pa je omogočiti to, da imamo torej skupne mehanizme za evalvacijo in še sedmi člen, kjer se govori o posebnih torej, um, kategorijah podjetij. fair value, torej povzroča velika tveganja, kar bi lahko povzročil, da bi na različne načine obravnavali zgube in dobiček. Zaradi tega mislimo, da izuzetje majhnih in srednjih podjetij pomeni zelo velik korak naprej. Imamo torej začasno obdobje, za prenos dele, delegiranih aktov na komisijo. Treba pa je premisliti, če ne bi bilo dobro, da bi imeli revizijsko klauzulo oziroma da premislimo, da to povsem črtamo. Radi bi videli razpravo o, o tem stavo Wolf, kako bi lahko stvar zastavili tako glede teh členov, da to ne bi negativno vplivalo na mala in srednje velika podjetja zato upamo, da bomo naleteli na um, odprt, eh, odprt pristop in uh, pripravljenost na prisluh. Um, the... Hvala. Pozdravljam pobudo komisije, da bi izboljšali delo pri detektivi o preglednosti. Mislim, da je čas, da predu razkrite informacije o vprašanju kot so vrednostni papirji in da bi zagotovili učinkovito delovanje trga, včasih kar pozavimo na vse ostale elemente direktive o preglednosti. Vesel sem tudi, da se predlaga ukrepitev pravil glede poročanja večjih podjetij, tudi ko gre za pravic o glasovanju, pa tudi glede finančnih instrumentov, se pravi, da se določene stvari ne da več skriti, kot je tudi že povedala eh, poročevalka. Ključno s tem pa tudi skladno s tem, o tem, da bi morali skriti tudi uh, izpeljanih, izvedenih finančnih instrumentov, tudi to je treba pozdraviti. In ko so to poskušali v državi članici leta 2009, so se pomisleki industrije pokazali kot neutemeljeni in to je nekaj, kar je zanimivo za nas vse, ko industrija eh, pravi, da nečasih moramo pač pogledati preko tega. Vesel sem tudi, da je komisija predlagala, da bo odstranila zahtevo uh, po teh uh, četrtletnem poročanju nekatere to skrbi, ker mislim, da to ne bo nič koristilo malim srednjim velikim podjetjem, ampak dejansko jim nič tega ne priprečuje in če želijo eh, poročati, bo pogosto lahko to storijo. Ampak ni pa tega bremena, če pač ni potrebe po tem poročanju, s tem se strinjam. Glede sankcij pa upam, da bomo lahko sprejeli, da bi nacionalni organi šli lahko odle, če želijo. In zato sem zato, da bi imeli. Oziroma, nisem zato, da bi imeli uh, maksimalno harmonizacijo na tem področju, ampak da bi postili nekaj pravic državam članicam. Glede pravic po glasovanju pa se mi zdi inštrument, ki je nepotreben, mogoče bi lahko to preučili vsak primer posebej, ne pa da bomo kar imeli nek um, samodejni sistem uh, odprave teh pravic uh, mogoče bi imeli nek, nek nadzorni organ, ki bi pogledal in preučil, zakaj, kje je problem in zakaj treba to odpraviti. Pa še ena stvar, na katero se vsi ukvarjamo, to je poročanje po posameznih državah v ekstrativni industriji. Mislim, da bi si morali vzeti čas in to razširiti tudi na ostale, nisem proti temu. Številni vedo, da eh, se mogoče politično veliko krat nasprotim, ampak zahtevam veliko preglednosti, ampak čas rabimo, da bomo to naredili prav. Mogoče bi imeli nek manjše breme, ampak zanima me, kakšen bo učinek tega, da bo to res preprosto eh, ovira, eh, ki bomo lahko premostili ali, ali ne. Mogoče bomo morali vložiti revizijsko klauzulo, tako da bomo čez nekaj let to pregledali in videli, ali smo to uredno naredili ali ne. Torej najprej ekstraktivna industrija, potem pa bomo preučili o možnosti možnosti, kako bi to razširili tudi na ostale sektorje, da bomo tudi pogledali, kakšni bi bili stroški. Raje bi videli, da bi to obravnavali v kontekstu uh, računovodske direktive, ne v tem kontekstu, seveda pa sem pripravljen sodelovati s poročevalcem glede tega. Opozoril pa bi vas tudi na nekaj stvari, uh, kjer bi morali širše gledati. In strinjam se z Dirkom, ko pravi, da s tem ne bomo rešili globalnega problema, ampak seveda to ne pomeni, da ne bi smeli mi dati uh, uh, nuditi vzor tudi za naprimer kitajska podjetja, ki nimajo te obveznosti. Mislim, da to pač mogoče je neka cena, ki smo jo pripravljeni plačati, če poslušam sedaj to razpravo. In da je to nekaj, kar politiki včasih pač morajo storiti, morajo se tako odločiti. Pred nekaj letih, ko sem bil še eh, profesor in sem učil v enem izmed modulov in sem predaval o korupciji in kaj je korupcija mislim, da moramo se zavedati tega, da obstaja zelo različno razumevanje tega, kaj je korupcija. Govorili smo o plačilih, plačilih na roko, um, spodbudah itd. Nekaj tudi, kar se imenuje daš v mješčini in nekateri študenti v afriških državah so rekli, to pa je zelo imperialističen način, kako gledamo na poslovanje. To je v moji državi sprejemljiva poslovna praksa. Kaj pa pri vas, kadar imate. Uh, posebna storitva za podjetja. Skratka, eh, Nekaj je lahko korupcija v neki eh, družbi, v drugi pa ne. In tako moramo tudi gledati, ko obravnavamo te, pri, eh, te sektorje. Nekateri pravijo, da smo bolj imperialistični v tem pogledu. Eh, in pri prejšnji temi so mi dejansko celo zeleni pročevalci v senci rekli, da ne nekam govoriti o državah razvoja. Sploh jih te niso zanimale. Vol se spomni verjetno tega. In zelo je zanimivo, da jih zdaj kar nekaj ta države, države njih skrbijo. Tako da se strinjam, da sedaj zeleni se strinjajo s tem in da so pokazali to politiko nezrele banane, kar pomeni, da na, po, na površju zgleda ta nezrela banana zelena, ko podlobimo uvitek je notr bela. Hvala. Um, uh, Mrs. Sanchez-Presedo gospa Sančes preseda. Gospod Sančes, najlepša hvala. Že veliko prispevkov smo slišali, imam samo dve kratki pripombi. Ta pobuda gre v pravo smer. O malih in srednje velikih podjetjih lahko rečemo, da se strinjamo z poenostavitvijo, zmanjšanjem bremena vendar pa je istočasno pomembno, da upoštevamo, da obstajajo določene omejitve. Imamo tehnične probleme, vse v redu. Torej, menim, da je pobuda dobra in strinjamo se s ciljem poenostavitve, ko gre za mala in srednje velika podjetja in zmanjšanjem bremena. Vendar pa je nujno, da postavimo tudi meje, da ohranimo makroekonomski in statistični pristop, zato da ohranimo primerljivost podjetij na notranjem trgu, da ohranimo dobro zaupanje vredno podobo podjetij, da ne bo prišlo do nepreglednosti in prikrivanja podatkov. To je zelo pomembno za notranji trg. Glede informacij po posameznih državah. bi lahko rekli, da vse, vsi sporočevalci strinjamo s tem, da so zahteve široke in da obstajajo um, majhne izjeme, da bi preprečili regulativno arbitražo. Istočasno pa moramo preprečiti tudi spodbujanje zakonodaje v tretjih državah, ki bi lahko pripeljala do zakrivanja in prekrivanja podatkov. Hvala. Um, <clears throat> other... Ima še kdo kakšno pripombo? Bi komisija rada besedo? Najlepša hvala. Sem Run Hojerek iz eh, Generalnega direktorata za notranji trg. Najlepša hvala za to, da ste mi dali priložnost. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Rančencenci mm, za vse prispevke vsi se zauzemamo za poročanje po posameznih državah, vendar pa ne smemo izgubiti iz oči, da je predlog za poenostavitev dosti bolj pomemben od tega predloga za poročanje po državah. Gre za zelo veliko poenostavljanje kar bo olajšalo življenje petim milijonom majhnih podjetij v Evropski uniji in to je še posebej pomembno v krizni situaciji. Torej, olajšane, olajšana birokracija, manj zahtev je vse, kar bo pomagalo podjetjem. Torej, ohraniti moramo bistvene informacije, kaj ti te pod, moramo zahtevati od teh podjetij, da so transparentna, da podajo podatke informacije bankam. Zato je treba tudi odpraviti nepotrebne zahteve. Lahko se vam zahvalim za vašo podporo. Nekaj tehničnih predlogov imate, te bomo pregledali, vendar pa to je bistvo tega predloga in zelo sem vesel vaše podpore. Glede predloga x brl. Tega seveda ne moremo tako zlahka podpreti. Seveda se vse sedaj dogaja po elektronski poti, vendar pa gre za direktivo, ki jo treba izvati v 27 država šence. Zakaj ne bi vse potekalo elektronsko? Imamo pa torej 27 lokalnih vrzeli in to pomeni, da bi potrebovali 27 računovodskih jezikov, ki bi se znali sporozumeti med seboj. Verjetno si lahko zamišljate, kako kompleksna je ta zahteva in koliko stroškov bi iz tega nastalo. Nisem načeloma proti, vendar pa je zadeva zelo kompleksna in zelo zahtevna. Mogoče bi to postili Zaenkrat veliko ljudi je zelo zadržanih glede tega in tudi industrija je dejala, da ni zelo navdušena nad tem. Sedaj pa poročanje po posameznih državah. Cilj tega predloga komisije je in mi zelo verjamemo v ta predlog, je, da se borimo proti slabemu upravljanju, vladanju in korupciji v državah. Vsi vemo, da obstaja velik problem in govorimo o velikih zneskih. Imamo torej predlog, da se osredotočimo na EITI. In naš predlog je, da to vključimo v evropsko zakonodajo, da bo to obvezujoče, da se borimo proti korupciji v tretjih državah. Lahko govorimo o pragih, tega še nismo določili, pragi morajo biti operativni in če je operativno, moramo biti učinkoviti. V tem ni nobenega dvoma. v mnenju gospoda Klinca imamo še en cilj, ki ga ne vsebuje predlog komisije in to je, da ustvarimo preglednost v tretjih državah. Mi želimo zagotoviti preglednost na ravni naše industrije in ne samo pri ekstraktivnih industrijskih panogah, ampak posod. Torej, Enostavno povedano, bi morali imeti na stotine poročil po državah, naprimer v podjetju kot je Siemens. Zakaj? Zato, da se borimo proti davčnim utajam. Seveda se vsi zauzemamo za to in to tudi komisija stoji za tem, vendar pa si moramo zastaviti vprašanje in tega smo obravnavali tudi v naši oceni plivov, če je to res učinkovit način za finančno poročanje. Mi govorimo o računovodstvu, o finančnem poročanju. Torej, če se resnično učinkovito lotimo boja proti davčnim utajem. Naš zaključek je, da verjetno imamo dosti boljše mehanizme za boj, kot je takšno poročanje kot je sodelovanje med davčnimi uradi, boj proti davčnim oazam, povečanje administrativne zmogljivosti v tretjih državah. Mi menimo, da so te, ta orodja dosti bolj učinkovita. Zato smo malce zdržani glede tega predloga. Mislim tudi, in to je omenilo kar nekaj poslancev, da je pomembno, da ustvarimo enake pogoje za naša podjetja. Če imamo posebne kriterije za ekstraktivno industrijo, ki jo predlagajo ZDA ali Evropska unija, potem moramo to vprašanje odpreti v okviru G20. Vendar pa nas zelo skrbijo vprašanja, kot je konkurenčnost, zaupni podatki in to, da se lahko izoliramo, če gremo dosti dlje od tega, kar počnejo druge industrijske države. Naš pristop je, da začnemo z ekstraktivnimi industrijskimi panogami, tam je največ denarja nekatere države pokrivamo s to industrijo 20-20 odstotkov svojega BDP-ja, če pa to razširimo na druge panoge, moramo biti zelo previdni, treba je tudi oceniti stroškovno učinkovitost, kajti tukaj gre konec koncev tudi za proporcionalnost. Najlepša hvala. Sedaj damo besedo obema poročevalcema za zaključne besede. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci za pripombe. Pri zastavljanju ciljev smo si zelo blizu, treba je pojasniti, razjasniti nekaj vprašanj, nekaj točk, Torej, da zastavimo meje prometa 500 milijonov evrov, 420 delovnih mest in tako dalje. To pa je tudi še predmet sodelovanja strokovnjaki iz prakse. Prijem sem bil politik, sem delal tudi v podjetju. Seveda je treba vsak projekt, eh, projekt pogledati, koliko stroškov bo zaradi tega nastalo in če imamo poročanje po projektu, je to lahko seveda koristno. In če predstavniki določenih industrijskih panok menijo, da bo zaradi tega prišlo do prevelikega bremena, ne vem, mislim, da to, tega ne moremo dokazati. Z vsemi projekti smo sedaj delali tako, da smo upoštevali stroške in smo zahtevali transparentnost. Kar je dejal Gay Mitchell, gre tudi za etično vprašanje in ravno zaradi tega želimo tudi zaključiti ta projekt ne želimo iti predaleč, tega res ne, vendar pa ne moremo že vnaprej dejati, da tukaj eh, lahko gre za malenkosti. Ne gre za to, gre za veliko, velike, visoke zneske. Če sredstva ne porabljamo tako, kot je treba, je seveda to vprašljivo, vendar pa gre tukaj za drugo vprašanje, kar je še dejal gospod Gigol. In to je odpravo nacionalnih glasovalnih pravic. To, ta problematiko poznam. Naj gre za računovodske standarde, druge predpise. Mi imamo tudi svoje predpise in standarde v Nemčiji. Če bi to spremenili, bi prišlo do težav. Zato sem opozoril na to, da je nacionalna glasovalna pravica nekaj pozitivnega in da ne smemo povzročati težav in višjih stroškov zaradi tega zato moramo spremeniti ali pa črtati te navedbe v 6. in 7. členu. In še komisija. Jasno je, da komisija meni, da je poročanje po državah slaba ideja, še posebej, ko gre za ekstraktivno industrijo. ne gre samo za Siemens in Bosch, ampak tudi za druge multinacionalke. Torej, če se želimo boriti proti korupciji, se ne smemo omejiti samo na ekstraktivno industrijsko panogo, ampak moramo vključiti vse panoge. To bo seveda povzročilo še nadaljne razprave in zadnje, kar si želim, in tukaj se strinjam s komisijo, da bi zmanjšali konkurenčnost Evropske unije, vendar pa moramo biti torej prvi v Evropski uniji sprejeti določene odločitve, ki jih bodo potem drugi sprejeli kasneje. Mogoče bi k temu lahko pritegnili tudi ESMO in govorili o prihodnem obdobju, mogoče šest let dovolj, ne vem, to, o tem se lahko še pogovorimo. In vse sedaj poteka elektronsko in ne vem, zakaj bi se odrekli projektu, kot je XBRL, samo zaradi tega, ker je težaven. Pri poročanju po državah morajo mednarodna podjetja, tudi ko gre za joint ventures oziroma tudi, če nimajo svojih podrožnic ali ločenih pravnih oseb, imajo vdom razpolago vse podatke. Če imamo koncert, koncern, ki deluje v stotih državah in ima v 50 državah svojo lastno družbo, imajo uradno letno poročilo. in tam imajo tudi poročila po državah, tam, kjer pa delujejo preko joint ventures ali podružnic, imajo vsaj v sistemu poročanja uprave te podatke in s tem lahko prispevamo k preglednosti v teh državah. Mislim, da ne gre za dodatno breme, gre samo za to, da tisto, kar imamo na razpolago, tudi uporabimo. Hvala lepa. Uh, yes, sir. Sirpa. First of all, thank you uh, for everybody. Uh, Najlepša hvala vsem za vaše pripombe, za vaše predloge. Rada bi se omejila na to vprašanje poročanja po državah, kajti tukaj obstajajo različna mnenja. To smo vključili v predloge sprejem. Zelo pomembno je, da imamo jasno definicijo projekta. Seveda to ne bo povzročalo nobenih problemov znotraj podjetij, kar ti mi morajo vedeti, zakaj gre, ko gre za projekt in to definicijo morajo imeti v svojih računovodskih sistemih. Informacija je jasna. Drugo vprašanje pa je, da. pri informacijah v predlogu spremembe številka 2 ne gre samo za dobiček pred eh, obdavčitvijo, ampak gre za davčno stopnjo in v poročilu morajo imeti tudi celotno število zaposlenih. Kot tudi vlaganja v času poročanja. Tudi tukaj je težava v podrobnostih mi moramo imeti jasna pravila in predpise, kako je treba upraviti ta poročila in da se to opravi v okviru letnega poročila, da je to smiselno tudi za investitorje. In sedaj vprašanje, če je učinkovita, potem se moramo tega lotiti. Tako kot sama to razumem, je to načelna ideja letnega poročanja in to je, da zagotovimo preglednost za vse uradnike in pa še posebej za investitorje. S tem zagotovimo tudi zaščito investitorjev, zato da lahko razumejo dolgoročno trajnost oziroma tveganje v določenem podjetju. In to načelo je splošno sprejemljivo. Ja, to, kar je dejala komisija glede uporabe drugih orodij, imamo težavo ta, da če damo dodatno breme revnim državam, da upravijo to poročilo, potem imamo veliko možnosti, da tega ne storijo. Tako kot eh, v nekaterih državah šancah, kjer lokalne skupnosti uporabijo nezakonita orodja, da zato, da zagotovijo boljši dostop za svoje podjetje. Mi potrebujemo enake pogoje za vse, zato, da ne bomo ustvarjali skušnjav za tretje države. In sedaj razprava o pragih. Kakšno mejo lahko uporabim, kakšen bo prak in če bo ta definicija sprožila preveliko breme. Sama imam izkušnje na tem področju in lahko vam zagotovim, da podjetja že imajo takšne informacije in podatke. In da potrebujemo računovodskega strokovnjaka za to, eh, da opravi vse naloge povezane z računovostom in z davki, da je vse zakonito. Torej, informacije že imamo. Vprašanje je samo, če te informacije, razkrije, informacije razkrijemo javnosti, zato da damo investitorje možnost, da se sami odloča na podlagi podatkov. Zato ustrajamo pri ne preveč visokih čezmejnih pragih. Imamo še nekaj političnih vprašanj. Ali bo to ustvarilo težave za evropska podjetja? Če na to gledate z tega vidika, potem ja vendar imamo tudi konvencijo mednarodne organizacije za delo, da ne uporabljamo otroškega dela. Če si pogledamo samo enake pogoje za to, da ne škodujemo konkurenčnosti, potem lahko začnemo tukaj in dopustimo, da se uporabi mehanizme. In na vsak način želimo zagotoviti samo konkurenčnost. Problem je dosti bolj resen pri ekstraktivni industriji in mogoče bi zaradi tega morali začeti drugot. Zaradi tega, kjer je posledica za konkurenčnost eh, multinacionalk manjša, torej lahko začnemo drugje in potem preidemo na ekstraktivne industrijske panoge. Potem pa imamo celoten koncept eh, tržnega gospodarstva. Najboljše pri tem je, da je dobiček vedno tukaj. Vprašanje je samo, kdo bo dobil dobiček in to lahko oblikujemo z zakonodajo, kdo bo dobil roke dobiček. Torej, pomembno je, da imamo etična podjetja in m, mm, da na etičen način zagotovimo dobiček za naše podjetje. Um... Najlepša hvala. Glede datumov je 24. april rok za amantmaje in glasovanje bo 18. junija. In potem naslednji datum je 10. juli in še september. Sedaj, hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, širitev mandata EBRD na države Južnega in Vzhodnega sredozemlja. Poročevalec Slavi Binev. Hvala, predsedujoči in predsednik. Dragi kolegi, gospe in gospodje, nekaj besed o poročilu. Evropska banka za obnovo in razvoj je bila ustanovljena leta 1990 po pacu komunističnih režimov, zato da bi podprla tržno gospodarstvo. V odziv na arabsko pomlad je odbor guvernerjev zaprosil in tudi odobril geografsko razširitev banke, zato da bi v sedanjih področjih delovanja ohranili svoje projekte. EU e države članice, komisija in druge institucije EU so zaprosile EBRD, da se odzove na politični razvoj dogodkov v Južnem sredozemlju. Evropska unija naj bi dovolila EBRD, da deluje v tej regiji. Cilj EBRD navaja, da naj se banka razvija v skladu z spremenjujočim okoljem v Južnem in Vzhodnem. Sredozemlju je družba pokazala željo po spremembah. Državljani želijo varovanje svojih pravic in so zavezani gospodarskemu razvoju. Želijo si demokracije in zaradi tega menim, da naj ne bi ostali ravnodušni in da bi morali dovoliti EBRD, da razširi svoje delovanje aprila, 7. aprila 2011 je Evropski eh, parlament eh, v eh, svoji rezoluciji dovolil in tudi pozval EBRD, da razširi svoje delovanje na južno in vzhodno sredozemlje. G20 sestanek bo sredi maja 2012 in tudi ta se bo osredotočil na geografski razširitvi. Odobritev EU o razširitvi EBRD bo pomenil tudi obljube in uresničevanje obljub in zavez arabske pomladi. V okviru prvih izmenjav mnenj nekateri kolegi so izrazili določene pomisleke, ki jih tudi jaz delim. Glavni pomisleki se nanašajo na učinkovitost in preglednost dejavnosti EBRD. Politični režimi v teh novih državah, vprašanja povezana z človekovimi pravicami v regiji in tudi dodelitev finančnih sredstev v času, eh, ko tudi Evropska unija trpi zaradi krize, vplive na uresničitev projektov. Ne bi želeli biti priča takšnim projektom, ki nekako lahko pomagajo zatirajočim okoljem. In še ne nazadnje, kot predstavnik države, kjer EBRD sedaj deluje, bomo zahtevali varovalke, da razširitev mandata EBRD ne bo se negativno odrazilo na dejavnostih v drugih državah. In zato menim, da bi bilo ustrezno eh, ta problem tudi v sedanjem poročilu osvetliti. Naj povzamem eh, zaveze v besedilu so izredno pomembne. Eh, Kot prvo, geografska razširitev na južno in vzhodnje sredozemlje naj bi bilo doseženo brez potrebe za dodatno pritegnitev kapitala. Poleg tega moramo upoštevati novo situacijo v tej regiji. Novi projekti naj ne bi negativno vplivali na sedanje zaveze v državah, kjer potekajo dejavnosti EBRD, ter naj bi vse bilo usklajeno s EIP, institucija, ki že deluje v regiji. Želeli bi, da bi naše pomisleke ustrezno osvetlili v poročilu. Zavedam se, da Evropski parlament eh, kot institucija mora dati svoje mnenje in eh, zauzeti stališče za ali proti. Vendar želel bi podpreti eh, kolege tudi pri iskanju sedanjega besedila in formulacij, še preden se bo srečala skupina G20 sredi maja. Sarja Saja v imenu Els. Hvala, predsedujoči. Gospod Binev je opravil zelo dobro delo v svojem poročilu. Strinjam se z vsemi mislimi, ki jih je izpostavil. Morda bi morali še dodatno izpostaviti nekatere vprašanja. Naprimer, eh, predstavniki EU v vodilnih organih EBRD bi morali spodbuditi EBRD, da bi sodelovala tudi z drugimi finančnimi institucijami zaradi tega, da bi se izognili prekrivanju zavez ter da bi v tem delovanju v teh državah bili bolj učinkoviti. Predstavniki EU bi prav tako morali spodbujati EBRD, da okrepi delo revizijskega odbora in eh, tudi urad OCCO. V obrazložitvenem memorandumu najdemo celo vrsto dobrih misli, naprimer razliko med večino južnim in vzhodno-sredozemskimi državami in eh, na drugi strani postkomunističnimi državami, kjer tradicionalno EBRD deluje. Nekatere izmisli bi morali še dodatno razsvetliti. EBRD bi morali spodbuditi, da bi sprejela prilagojeni pristop. Zato, da bi ocenila ulogo ekstremističnih muslimanskih strank in nekaterih eh, vojaških struktur z velikim zadovoljstvom eh, pričakujem nadaljne sodelovanje z gospodom Slavi Binevom in drugimi so eh, poročevalci. Domne președinte, eh, în primul rând, în calitate de raport... Najlepša hvala. Najprej bi se zahval... Kot poročevalec v Asenci skupine SND pozdravljam to poročilo in rešeritev, ampak mandata EBRD na južne shodne sredozemlje. Ta podpora bi lahko prispevala k regionalni integraciji držav, ki so na jugu in shodu sredozemlja, tako z političnega kot tudi gospodarskega vidika. Na enak način bi rad čestital gospodu Binevu za njegovo delo pri tem osnotku poročila in mislim, da bi podrobne tehnične ocene gospodarskih in političnih uh, vidikov, ki obstajajo v teh državah, kjer bi uh, eh, EBRD delovala, kot tudi stalna evalvacija delovanja v teh državah v smeri k demokraciji in spoštovanja načel gos tržnega gospodarstva, demokracije, človekovih pravic predstavljajo temeljne pogoje za uh, eh, nadaljne projekte EBRD. -a. Na ta enak način bi si morali zagotoviti, da bomo znotraj komisije oziroma znotraj odbora podprli ta predlog in da, da, ne bomo, da ne bo prišlo do prevelikega izkoriščanja razprošljivih sredstev. Na enak način bi vas sad upozoril na to, da EBRD želi prispevati svojimi vlaganji tudi pri spostavitvi načel mednarodnega prava, zlasti, ko gre za pogoje dela, okolje, uh, odgovornost podjetij, dostop do pr finančnih projektov, ki jih uh, podpira EBRD v teh, preko projektov v teh državah. Seveda so nekateri proti razširitvi mandata gospodine eh, geografskega področja delovanja EBRD, ampak mislim, da je EBRD banka, ki je zelo pomembna in njene izkušnje, projekte, ki jih, lahko, ki jih je financiral v preteklosti, so pomembno vplivali pri prehodu uh, državi srednje in vzhodne Evrope po pacu komunističnega sistema. In rezultati so dobri in mislim, da to vidijo vsi. Hvala. Yes, uh, <clears throat> well, all then the Greens are not. Zeleni niso prisotni, sad Kamal, ECR, izvolite. Najlepša hvala zelo zanimivo videti, eh, kakšen interes imajo zeleni do tega dosije. To bi morali vsi prisotni vzeti na znanje. Pozdravljam eh, to poročilo še posebej razloge za razširitev dejavnosti EBRD. Veliko med nami je sledilo od leta 1991 EBRD. Tudi moj doktorat eh, sem naredil na podlagi postkomunističnih gospodarstv in ogledal sem si začetno delo EBRD. In uh, naj bi bili pošteni do EBRD, eh, delovanje se ni končalo, sedaj se razširja na nove demokracije. In pozdravljam razširitev mandata EBRD na dve državi sredozemlja. Uh, seveda pod pogojem, da sprejmemo strezne ukrepe, da lahko ocenimo, da gredo sredstva v tiste države, ki so dejansko na poti demokracije in eh, večstrankarskega sistema. Moramo biti zelo prividni, ko ocenjujemo stranke, ki ne bi bile islamistične ali eh, neislamistične, kajte imamo različne poglede na eh, te pojave. Naprimer, v Egiptu imamo zelo zanimiv primir cele vrste stranke, ki jih mi na Zahodu zelo zlahka imenujemo islamistične. Te, drža, te stranke so za tržno tržno gospodarstvo, vendar nekatere med njimi si želijo vrnitve na srednjeveški način življenja. Tukaj moramo biti zelo prividni. In menimo, da te ocene morajo biti prušne, vendar jih moramo države te podpreti na poti k demokraciji. Raz, o tem moramo razpravljati tudi v parlamentu. In moramo tudi gledati na povezave med EIB in EBRD upoštevam eh, tiste misli, ki smo jih eh, izpostavili na zadnjem sestanku o izogibanju podvajanja naših dejavnosti. Spominjam se, kako je bil začetek EBRD zelo težek, kajti eh, začeli so svojimi uradi v Londonu. Prve urade so imeli tam. In tudi obnova držav srednje in vzhodne Evrope in eh, tudi izkušnje v zvezi z obnovo eh, postkomunističnih držav, upam, da bodo pozitivno prispevale pri obnovi držav južne eh, in vzhodnega sredozemlja in zato pozdravljam to poročilo. Hvala. Najlepša hvala predsedujočim. Imeli smo že začetno razpravo o tem vprašanju. In eh, menim, da je zelo pozitivno dejstvo, da so predloge sprememb upoštevani v tem poročilu. Nekateri pomisleki, ki so jih izpostavile eh, skupine, eh, glede na to, da gre za dve kategoriji teh pomislekov, ena kategorija pomislekov govori o tem, da EBRD v celi vrsti svojih dejavnosti so se lete izkazale negativne za okolje. In e, treba je tudi upoštevati, kakšno je področje, na katero se sedaj razširja dejavnost EBRD. In tako kot drugi kolegi menim, da je dobro, da se te pomisleke upošteve. Vendar želel bi povdariti še nekaj, dve ali tri misli dodatno. Prvo, kdo bo konec koncev up upravljal s temi projekti EBRD? Če govorimo o eh, starih politikah, starih politikih, stare gospodarske elite prav gotovo se bodo te udeležile teh projektov. Najbrž to bojo isti ljudje, proti katerem eh, se je bojevala arabska pomlad. Pri teh novih projektih EBRD je treba biti zelo previden, da naj bi te konkretne dejavnosti ne postale skriti način izkoriščanja bogatstva teh držav, zato da bi delovali proti demokraciji. In tretje, Evropska unija, notranje in tudi zunanja trgovina EU podpira tržno gospodarstvo. Morda se z vsem ne strinjam, vendar želim povdariti, da. Eh, percepcija ali razumevanje, da tršna, tršno gospodarstvo dejansko pomeni vstopnico za demokracijo, s tem se ne bi strinjal še posebej zaradi razvoja dogodkov v zadnjem nekaj letih. Kakorkoli želel bi se zahvaliti poročevalcu za njegovo delo. Euh, Gospa Lulink, ja, hvala gospod predsednik, predsedujoči. Sama bi se rada zahvalila poročevalcu, gospodu Binevu, za njegovo poročilo. Nažalost, moji zavezniki zeleni pri tej temi niso tukaj. V tem trenutku, kajti mi smo postavili vprašanje, ki nas skrbi že več let. Sicer glede EBRD in sicer že to, da bi že pred leti moralo priti do zdržitve dejavnosti Ebrada znotraj EIB-a. Seveda, ponovno sedaj govorimo o razširitvi področja delovanja te banke. Poročevalec je predstavil celo vrsti predlogov sprememb, ki so v bistvu prava varovala, ki nas ne morejo pomiriti. ki ne bodo pripravljali do tistega, kar si mi želimo. Se pravi, da bi aktivnosti EBRD združili z aktivnostmi EIB-ja, tako bi potem imeli tudi več varoval, kot jih imamo sedaj. Moram reči, zlasti glede desetega predloga spremljajo, tam je zelo všeč. Kaj pravi? Pravi, da bi z resolucijo 134, ki je bila sprejeta 21. maja 2011, je odbor guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj povdaril, da je treba načrtovati razširitev mandata banke, doseči brez dodatnih kapitalskih prispevkov njenih lastnikov. To je absolutno nujno. upam, da če bo večina za to eh, rešitev geografskega delovanja EBRD, upam, da mi tega nič ne bomo čutili. Mi imamo že sedaj dovolj problemov v Evropski uniji, se pravi, da bomo reševali probleme severno od sredozemlja. Države na jugu pa so države, ki so potencialno dosti bolj bogate, kot pa nekatere države članice EU. In mislim, da jim bi morali pomagati, seveda eh, s pomočjo uh, znanja, ne pa financ, če lahko tako rečem. Seveda, da bo dosegle nek zaželjen eh, nadaljni razvoj po arabski pomladi, ampak tisto, kar mene skrbi, pa je, da zagotovimo integracijo EBRD v EIB. To bi bila dobra rešitev, kajti trenutno prekrivanje zvedi posroča ogromne stroške, stroški, ki jih ne moremo braniti v tem obdobju, ko vsi dobro vemo, da bi morali zmanjšati birokratske stroške, ne pa da jih širimo. Zato se zahvaljujem poročevalcu. Mislim, da je to dobro bilo, ampak te moramo jasno povedati, da mislim, da to ni dobra rešitev, da se torej širi geografsko moče delovanja EBRD, kajti jaz želim, da se ta združi z dejavnostmi EIBA. Hvala. Um, <clears throat> okay, I'd like to say something as well. Um, Dovolite, da še nekaj povem. Omenil sem gospoda Atelja in uh, ta zelo drag model. In uh, naj se na to odzovem. Ta grad uh, je, ta zadeva bila zelo protislovna. Nismo vedeli, ali naj ta banka opravi to dejavnost ali nekatera druga banka. In eh, ta banka EBRD eh, e je se izkazala za zelo uspešno pri razreševanju zelo konkretnih problemov na tem področju. Eh, prepričan sem, da ima EBRD tako izkušnje kot orodje, zato da bi lahko razširila in uporabila to dejavnost na področje, ki na nekako drugačen način podpira razvoj dogodkov, drugačen kot se je zgodilo v srednji in vzhodni Evropi, kajti vedno je šlo za sredozemsko značilnost. Vedno smo želeli nekako vzpostaviti delovanje banke med severnimi in južnimi državami sredozemlja, vendar so se vedno na poti kazale ovire. EBRD ima ustresna orodja, eh, ki jih uporablja za tiste države, vzhodnoevropske države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. No, vemo, da eh, države južnega in vzhodnega sredozemlja nimajo tega na svojem dnevnem redu. In zaradi tega bi želeli najti nekaj bolj konkretnega za sredozemlje, kot samo razširitev mandata EBRD na to področje. Gospod Binev, ali bi želeli kaj eh, povedati kot sklepne besede? Thank you, Mr. Chairman. I... Hvala, predsedujoče, popolnoma se strinjam z vami. Vendar pa istočasno? Banki se med seboj razlikujete. E, v EBRD so bolj pripravljeni za podporo arabski pomladi. To je moje osebno mnenje. Popolnoma se strinjam, da moramo upoštevati in razmisliti o vseh pomislekih na naši poti naprej moramo sredi maja jas, dati jasen znak. In tudi eh, moramo eh, se potem izogibati vprašanjem in predtem dati jasne in pravilne odgovore. Glede na nujnost eh, te situacije, tako kot je gospod Binev že povedal, rok 23. marec opovdan za amantmaje je zelo kratek, glede na to, da bomo 17. aprila takoj po veliki noči glasovali. In eh, kasneje bomo še dali objavo za plenarno zasedanje. Ali imate še kakšne opombe? Eh, če ne, bomo nadaljevali delo ob treh popovdan. Hvala.